Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, dame in gospodje, kolegice in kolegi. Prisrčno vas pozdravljam. Nadaljujemo z našimi pogovori in sicer gre za ukrepe po razrešnici eh, Evropskega parlamenta in pa eh, Evropske komisije. Prisrčno pozdravljam generalnega sekretarja gospoda Veleja in njegove sodelavce. Hvala lepa, da ste prišli in Hvala lepa za odgovore na uh, naša vprašanja uh, in sicer je vprašalnik dolg kar 55 strani. Uh, kar zadeva dnevni red, nimam, uh, ni bilo nobenih pripomp, sporočila predsednice lahko preberete v naših novičkah. Uh, ta seja se prenaša preko spleta in s tem smo že pri tretji točki. Naj povem, da mora generalni sekretar ob 10.15 eh, na konferenco predsednikov, torej natančno ob 10.15 imamo eno uro in deset minut eh, in zato predlagam, da kar takoj začnemo eh, z razpravo. Gospod generalni sekretar, beseda je vaša za predstavitev dokumenta. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča tudi uh, za uh, zahvalo za to, da sem se potrudil in uh, posredoval podrobne odgovore. V vašem poročilu ste izpostavili uh, zelo pomembna področja in na številnih področjih je bil dosežen napredek. Mogoče bi lahko naštel nekaj. Uh, kritično je bilo ocenjeno vprašanje uh, plačila. Uh, obiskov v Evropskem parlamentu in sicer v gotovini eh, in podal sem predlog predsedstvu in odločili smo se, da bomo odslej eh, sprejemali le bančna nakazila. V ponedeljek eh, bomo imeli natančen predlog v predsedstvu. In če bo ta sprejet, bo 90 odstotkov plačil potekalo preko bančnih transakcij, vse, kar zadeva uh, hotele in pa uh, vozovnice in tako naprej, uh, eh, 10 odstotkov pa ostaja prožnih. Uh, kar zadeva catering, se ponudba spreminja. Uh, odprli smo novo restauracijo ta teden v Evropskem parlamentu, to je že druga nova restauracija, tretja bo sledila do konca leta, torej si prizadevamo da ne bi bili odvisni od enega samega ponudnika in mislim, da pri tem dosegamo napredek. Potem pa področje varnosti, tudi o tem bomo še bolj intenzivno govorili, ampak mogoče eh, bi lahko omenil, da smo 18. oktober sprejeli sporazum eh, z belgijsko vlado glede eh, nadzora zunanjih ponudnikov storitev. To pomeni, da bomo lahko uh, pregledali uh, eh, 80 uh, eh, zunanih sodelavcev mesečno in to je uh, odstranitev pomembnega uh, faktorja tveganja. Uh, potem pa. Uh, Znanstvena služba tudi o tem lahko podrobno govorimo, ampak dosegli smo velik napredek, tudi kar zadeva vključitev sodelavcev iz obeh odborov. Vse skupaj odlično poteka, na področju tolmačenja eh, močno izboljšujemo produktivnost, tudi številke eh, so eh, se v tem času že močno izboljšale, pogovarjamo pa se še zmeraj o delovnih pogojih tolmačev. Potem pa hiša evropske zgodovine, gradbena dela so zaključena, lahko pa se o tem še bolj intenzivno pogovarjamo. Držali smo se proračunskega okvira. Potem pa so tukaj še vprašanje v zvezi z uh, okoljskimi ukrepi. Tudi tukaj smo dosegli napredek. Če želite podrobnejše informacije, pa se lahko o tem še pogovarjamo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Poročevalec eh, za razrešnico za leto 2014 pa je bil Markus Piper, ki sedaj tudi dobi besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Inge, nikoli se ne bom navadil na to, da tako točno začenjaš 9 eh, in 9 minut je. Eh, generalni sekretar je že podal poročilo in že sem na vrsti. Eh, vse čestitke. Na številnih področjih je bil dosežen napredek in se strinjamo. Hvala lepa za to poročilo, hvala lepa za predstavitev situacije. Plačilo v gotovini je zmeraj predstavljalo veliko tveganje pri skupinah obiskovalcev in sedaj je eh, zadovoljen celo notranji revizor Evropske ljudske stranke. Mm, tudi, eh, kar zadeva eh, catering, smo zelo zadovoljni, eh, da imamo eh, sedaj popust eh, za eh, naše eh, praktikante, eh, tudi nadzor nad zunanjimi sodelavci. Veliko je dobrih stvari, o katerih lahko govorimo in veliko je takšnih, o katerih ne moremo govoriti. Eh, generalni sekretar je omenil eh, nadzor nad zunanjimi sodelavci, eh, potem so tukaj avtomatični napisi. Nekatere zadeve so se zares dobro razvile. Potem pa znanstvena služba, Zdi se, da smo na, na zares eh, dobri eh, poti na področju eh, prevajanja, pravi poročevalec, pa imamo še določene dvome. Mislim, da je potrebno doseči minimalne standarde, kar zadeva uh, delovni čas, pa tudi uh, razmerje med uh, ceno in učinkovitostjo mora biti ustrezno, torej lahko upravo uh, le pozovem, da nadaljuje z delom v tej smeri. Potem pa smo jim obravnavali tudi eh, temo, kar zadeva izvolitev predsednika v prejšnji predvolilni eh, kampanji. In uh, sicer gre za obnašanje določenih uh, kandidatov. Uh, a, to smo že prejeli, dobro, danes uh, nisem imel časa, da bi to prebral. Mogoče bi lahko to dobili teden prej, ampak vsekakor si bom uh, to z velikim zanimanjem ogledal. Hvala lepa tudi za to potem pa ločitev eh, vloge predsednika od vloge eh, glavnega kandidata, eh, mislim, da si je to zres zaslužilo vse kritike in to je potrebno nekako ubesediti tudi v poslovniku Evropskega parlamenta. Potem pa še besedica ali dve o elektronskem portalu za poslance. To nam je zares v veliko pomoč. Kljub temu pa bi rad še enkrat eh, povdaril, da sem zahteval predstavitev tega sistema in zares je nespremljivo, da. No, dobro je, da se s tem ukvarjajo številni uh, uradniki Evropskega parlamenta. To je en del, drugi del pa so potni stroški, ampak ni v redu, da. da ima 70 uh, eh, sodelavcev oziroma uradnikov Evropskega parlamenta popoln dostop uh, no, uh, eh, z tem. Uh, lahko pridobiš različne informacije, recimo družinsko ozadje, bolezni in tako naprej. In če bi se med temi sedemdesetimi znašel, kak zlobnež bi lahko našel številne informacije, nikomor ničesar ne učitam. Ampak mislim, da je potrebno natančno določiti, kdaj eh, se lahko kateri eh, izmed zaposlenih eh, ukvarja z temi podatki oziroma kdaj lahko ima dostop do podatkovne baze. Poleg tega, če mi dovolite še eno kritično pripombo, ne vem, če veste, da je to, da pri vhodu in izhodu uh, sedaj vse nadzirajo, nihče me prej ni vprašal, uh, ali to želim ali ne. Ne vem, če je to v skladu z uh, varstvom osebnih podatkov. To mislim, da uh, je potrebno tudi še obravnavati. Mislim, da bi lahko to uh, nekoliko varnejše organizirali, tako da bo to v skladu z vsemi pravili. In potem še nagrada Lux. No, eh, tu smo eh, nekoliko eh, nevoljni, kajti študija še ni pripravljena in zelo jasno je, da ne bo pravočasno predstavljena v tem odboru, tako da bomo imeli spet težave za to nagrado za najboljši film, torej Lux Prize, v tem obdobju. Torej prosim, da pripravite to študijo. In kot poročevalec lahko zelo pozitivno ocenim to, kar je zapisano v poročilo, to, kar je bilo že uresničeno. Varstvo podatkov in pa lux price, to sta še dve problematični področji, ampak prepričan sem, da bomo našli rešitev. Najlepša hvala. Če lahko še ukropim to vprašanje varstva podatkov. Eh, moji stiki eh, z eh, belgijskimi pravniki so pokazali, da to, kar počne Evropski parlament, ni v skladu z belgijsko zakonodajo na tem področju. Gospod generalni sekretar. Ja, dank. ja, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Poročevalec je izpostavil celo vrsto točk, veliko pozitivnih točk in izpostavil tudi dve kritični točki. Torej, eh, naj eh, nadaljujem. Na področju tolmačenja si na petih področjih eh, skušamo doseči napredek, torej želimo zagotoviti boljše storitve za poslance, zato pa potrebujemo tudi prožnejšo organizacijo dela. Kaj ti danes ne delamo eh, le eh, dopoldne in popoldne, dela se tudi vmes eh, na sejah koordinatorjev in na drugih sejah in zato potrebujemo prožnejšo organizacijo dela. In to skušamo tudi doseči v posvetovanjih o delovnih pogojih tolmačev. Drugič, produktivnost. Ugotovili smo, da smo z različnimi ukrepi, ki so bili sprejeti, eh, povečali čas tolmačev v kabini za uro in pol. Torej, dobrih deset ur v tednu, seveda je potem potrebno eh, uračunati še priprave, ampak eh, torej, to popreče smo povečali za uro in pol, še prav posebej zaradi tega, ker smo izboljšali tudi načrtovanje dopusta. Tako da si morajo tolmači sedaj dopust imati v tednih, ko ni parlamentarnega dela. Eh, seveda pa je potrebno tudi zaščititi eh, tolmače, eh, potrebno je omejiti maksimalni čas, ki ga tolmači preživijo v kabini, sicer to vpliva na kakovost in to ni v interesu nikogar. Štiri želimo seveda najvišje standarde kakovosti, to pa pomeni, da je potrebno sistematično načrtovati učenje jezikov. Ampak to ne moremo doseči čez noč. Več jezikov obvlada tolmač, boljša je naša ponudba. Torej, to je potrebno sistematično načrtovati, tudi glede na potrebe službe. In tukaj eh, bomo zagotovo lahko še dosegli izboljšave. Petič, potrebujemo eh, več eh, pravičnosti v. Eh, razdelitvi dela, kajti eh, čas eh, tolmačev v kabini se razlikuje od 6 ur eh, pri enem tolmaču in 16 ur pri drugem tolmaču, torej nekateri delajo premalo, so premalo obremenjeni zaradi tega, ker imajo slabo jezikovno kombinacijo, medtem ko so drugi preveč obremenjeni. Tudi tukaj smo že dosegli napredek in Tisti, ki so delali eh, med šestimi in desetimi urami, sedaj delajo več kot deset ur in eh, to eh, tudi skrbi za določeno uravnoteženost. Znanstvena služba, kot je zapisano tudi v publikacijah, 5500 eh, vprašanj eh, smo obravnavali, pripravili smo številne eh, publikacije za različne odbore, torej zelo dobre povratne informacije smo dobili. Ponujemo tudi nove razprave v knjižnici kot parlament. Smo v primerjavi z standardi presoje vpliva dosegli povsem novo raven. Eh, namreč preverili eh, smo eh, posledice ehm, upravljanja in posledice neupravljanja. Pri finančni krizi smo ugotovili, da nas lahko zelo veliko stane, če področje ni dobro urejeno. In preverjamo posledice zakonodaje ne le na začetku postopka, ampak pregledujemo celoten zakonodajni cikl in to je eh, pristop, eh, ki je veliko boljši kot v drugih, eh, v drugih inštitucijah in mislim, da je EPRS k temu precej prispeval. Potem hiša evropske zgodovine, torej gradbeni, gradbena dela so zaključena. Vendar pa uh, bo otvoritev potekala nekoliko kasneje, najbrž 6. maja zaradi tega, ker smo morali po terorističnih napadih v Bruslju predvideti dodatne varnostne ukrepe, ki najprej niso bili predvideni. Eh, potekali bodo posebni varnostni pregledi, ki so nažalost sedaj potrebni. Eh, potem eh, je bilo potrebno zamenjati okna zaradi tega, ker niso ustrezala varnostnim zahtevam. Eh, poleg tega moramo izkazati eh, stabilnost, eh, kar zadeva okoljske faktorje v treh mesecih, poleg tega pa smo izgubili tudi enega izmed sodelavcev. Ampak računamo s tem, da bomo lahko v začetku maja odprli to hišo evropske zgodovine. Kar zadeva plačila za obiskovalce, o tem smo že spregovorili tudi o cateringu, kar pa zadeva subvencije v Bruslju, mislim, da te več niso potrebne. Na ta način privrčujemo več milijonov seveda pa upoštevamo tudi eh, položaj pripravnikov in imamo zelo široko ponudbo različnih storitev. Še prav posebej pa eh, se je spremenila eh, cena vode. Kar pa zadeva varnost so glavni vhodi eh, bili ustrezno prilagojeni. Potrebno je eh, tudi eh, zamenjati stekla, ta morajo biti, oziroma okna, ta morajo biti neprebojna. Dobro sodelujemo tudi z bruselsko občino, še prav posebej, kar zadeva Ruvirc. Sodelujemo z obema občinama, torej bomo Eh, našo stavbo boljše zaščitili z varnostnim eh, parametrom. Eh, kar pa zadeva e-portal, mislim, da ima poročevalec povsem prav, po mojem mnenju ima preveč sodelavcev dostop do tega portala, tako kar zadeva informatiko, kakor generalni direktorat za finance. Za informatike smo to število precej zmanjšali iz 70 oseb na 6. Eh, v Generalnem direktoratu za finance pa lahko to še eh, zmanjšamo. Eh, namreč tisti, ki nimajo dostopa do informacij, lahko zahtevajo te informacije v primeru, da jih potrebujejo. Torej mislim, da je to bilo pomembno opozorilo, ki vodi tudi v izboljšanje varstva osebnih podatkov tukaj v Evropskem parlamentu. LuxPrice. Študija je pripravljena, torej, ko bo odbor želel, eh, je lahko tudi predstavljena tukaj v odboru. In mislim, da sem s tem spregovoril o najpomembnejših eh, točkah. Najlepša hvala. Kolegica Jala Sender. Hvala, gospa predsednica. Eh, Zahvalila bi se generalnemu sekretarju, da je prišel danes eh, k nam v odbor, da skupaj pogledamo, kako je z razrešnico za lansko leto in da pogledamo tudi priporočila. No, najprej me zanima nekaj v zvezi z asistenti. Nekaj elementov je, ki me skrbijo. Asistenti eh, ne sodelujejo pri istih zadevah kot uh, funkcionarji in drugo osebje. Eh, tukaj gre za eh, prehrano med potovanji, naprimer pa potem v Strasburu. Oni dobijo manj kot 20 odstotkov teh sredstev. Potem Gre tudi za položaj asistentov, naprimer, ko gre za nadlegovanje. Potem imamo tudi pravila o žvižgačih. Mislim, da se vse to zasluži posebno pozornost. E, torej, potrebovali bi datum e, za reformo statuta asistentov. Pa še nekaj, kar so pokomentirali kolegi. Zanima me glede plačil za obiskovalce. Zdaj že dvomim o tem, prebrala sem različne članke, ki si nasprotujejo, e, torej, da bi zdaj šlo za bančne transakcije. Ampak eh, bolj me skrbi to, da gre tukaj tudi za naše asistente. Asistenti prejmejo e, to nakazilo. To nakazilo pride od zunaj, eh, včasih gre za pomembne vsote, še posebej za določene države so to velike vsote, eh, potem se takoj zahtevajo neke fiskalne, davčne preverbe in tako naprej. Zanima me, kako bomo ta eh, problem rešili. Potem pa še zamenjava cateringa. Odpuščenih je bilo nekaj ljudi, ki so delali tukaj več kot 30 let, potem so pa kar čez noč izgubili eh, delovno mesto, včasih je šlo tudi za zelo grde stvari, neke vrste mobbing. Eh, mi bi želeli, da bi za te stvari izvedeli prej, pa eh, tudi vaše dokumente smo dobili šele včeraj, tako da si nismo mogli vsega prebrati. Kar se tiče študij, tukaj me skrbi kvaliteta. Ne vem, ali so drugi kolegi zadovoljni s tem, če so, potem jaz ne bom tega postavljala pod vprašaj. Ampak uh, v našem odboru uh, so pred kratkim zelo kritizirali kvaliteto ene od študij. Zanima me, kako se to uh, revidira, kako se pregleduje kakovost študij. Dali ste nam uh, tudi zadnjo študijo. Mm ta uravnava tudi eh, politike in kako zaščititi njihovo kampanjo, eh, ko se pripravljajo na volitve. Rekli ste, da te študije niste niti videli. Zanima me torej, kdo je potem analiziral kakovost te študije. Potem pa še nekaj sodelovanje med odbori na sedmi strani. Eh, je kakšna težava? En el tema de la cooperación de las comisiones, en la página 7. Na sedmi strani. Nekaj tukaj nisem eh, razumela. Tukaj imamo uh, ekosok, računsko sodišče, odbor regij in tukaj je prišlo do prenosa in menjave osebja. Pri postopku pa vidim, da je strošek za plače in prihodne pokojnine močno narasel. Ta strošek se eksponentno povečuje, ampak zanima me, eh, kako bo to plačano, ali bo to plačala Evropska unija ali konkretno Evropski parlament. Eh, torej, ali nam lahko to razložite? Glede tolmačenja pa je že poročevalec vse povedal in eh, se s tem tudi strinjam. Hvala. Ja, ja, najlepša hvala gospa predsedujoča. Mislim, eh, da je šlo za šest eh, sklopov vprašanj. Eh, najprej vprašanje akreditiranih asistentov Evropskega parlamenta. Gre za vprašanje povračila stroškov za Strasburg. Imeli smo delovno skupino pod vodstvom gospe Rod Berendt ki je predlagala, da bi poslanci eh, sami imeli različne možnosti za povračilo stroškov. E, torej, e, je to odvisno od eh, posameznega poslanca in eh, tukaj so razlike eh, v primerjavi z drugimi zaposlenimi v Evropskem parlamentu. Seveda obstajajo nekateri minimalni zneski 140, 150, 160, ampak če želite spremembo sistema, lahko seveda to tudi storimo. Doslej je bilo tako, da so poslanci želeli neko določeno prožnost pri povračilu stroškov za parlamentarne asistente drugič vprašanje eh, Transparency International in pa žvižgači. Eh, akreditirani asistenti imajo povsem enak položaj, mutatus mutandi. In eh, iz eh, prakse vam lahko povem, da so doslej vsi žvižgači bili asistenti. Torej ne gre eh, za diskriminacijo ene skupine, namreč eh, praksa kaže, da da so ravno parlamentarni asistenti ali nekdani parlamentarni asistenti tisti, ki koristijo to možnost. Torej ne moremo reči, da je ena skupina eh, zapostavljena oziroma nima ustreznih možnosti. Naše praktične izkušnje kažejo ravno nasprotno. Tretjic skupine obiskovalcev, najlepša hvala. Sprejeta je bila temeljna odločitev in mislim, da bo v ponedeljek predsedstvo eh, tudi eh, sprejelo eh, natančnejše izvajanje. Kar zadeva prilagoditev števila zaposlenih, podjetje Kompas je prevzelo catering od podjetja Sodexo mislim, da so doslej odpustili šest zaposlenih, ampak mislim, da je to eh, izjemno nizka številka. Mislim, da je eh, podjetje Kompas eh, spoštovalo vsa zakonska določila po prevzemu. Sedaj pa eh, študija, zanimalo me je, ali so obstajali problemi eh, glede eh, neke študije EPRS, e ampak šlo je za zunanjo študijo. Lahko pa mi jo pošljete, tako da lahko preverimo, če je prišlo do težav in da ugotovimo, kdo je pripravil to študijo. Vprašanje odbora regij. Uh, odbora za eh, ekonomske in socialne zadeve. Eh, proračunsko gledano sta ta dva odbora neutralna, kajti eh, stroški za zaposlene so v pristojnosti Evropskega parlamenta in se odštejejo od proračuna odbora regij in podbora za socialne in gospodarske zadeve. Eh, ampak eh, določenih eh, zaposlenih tam več niso potrebovali in sicer predvsem na področju prevajanja in ti so bile sedaj premeščeni v našo službo za raziskave, kjer pripravljajo raziskave in vprašal sem odbor regije in odbor za socialne in gospodarske zadeve, ali so zadovoljni z temi študijami in Povedali so mi, da te dokumente izjemno cenijo, torej imamo vsi nekaj od tega. Evropski poslanci pa tudi eh, člani odbora regi in pa odbora za gospodarske in socialne zadeve. Next, uh, kolegi... Naslednji je na vrsti kolega De Jong. Najlepša hvala. In hvala lepa tudi eh, generalnemu sekretarju, tako za pisne odgovore, kakor tudi za njegovo današnjo predstavitev. Rajte eh, bi nadaljeval z tem, kar je povedal kolega Piper. Ogledal pa sem si tudi, kakšna je bila situacija v predhodnih letih in eh, kakšni eh, so trendi. Določene teme se ne pojavljajo znova, ampak vseeno bi rad izpostavil nekaj točk iz poročila za leto 2014. Temeljna točka je, da eh, tako na strani 13 in 14 v pisnih odgovorih lahko vidimo, da smo sprejeli besedilo po eh, razrešnici eh, za leto 2014. Gre za odstavek 37. Podpiramo popolno preglednost. Gre za preglednost eh, splošnih izdatkov. Potem pa lahko vidimo v odgovoru, da eh, če predsedstvo želi, lahko eh, zahteva obrazložitev pravil za strani uprave, ampak eh, oprostite, tega nismo zahtevali v resoluciji Evropskega parlamenta in ta resolucija velja za vse inštitucije, sicer to nima nobenega smisla. Drugače sploh ne potrebujemo toliko časa za predloge sprememb in pa za obravnavo besedila če potem predsedstvo ali pa konferenca predsednikov odločajo o tem, ali eh, bomo to tudi izvedli ali ne. To že leta ugotavljamo. In eh, reči moram, eh, da mi je eh, zelo žal, ampak ta odgovor je nespremljiv, da nimate nobenega mandata za to. In mislim, da bi bilo dobro, če bi to izvedli za celotno razrešnico. In potem 14. stran, člen 43, medinstitucionalna skupina za eh, registr preglednosti, tudi to je bilo obravnavano na konferenci predsednikov, vem, eh, mogoče bi lahko našli eh, drugačno rešitev, ampak tukaj tudi zelo konkretno ponujamo institucionalno skupino, pa, dobili pa smo nekaj eh, povsem drugega. Zaradi tega, ker je konferenca predsednikov sprejela drugačno odločitev kot mi v resoluciji. Torej, kdo je tukaj glavni? Eh, ali eh, se odločitve sprejemajo na plenarnem zasedanju ali pa pri konferenci predsednikov? No, to je eh, najbolj kritičen del mojega prispevka, sicer pa lahko hitro preletim še konkretne točke, preglednost dosegli smo precejšen korak naprej, kar zadeva preglednost v Evropskem parlamentu. Recimo, ugotovili smo napredek na področju zakonodajnega odtisa. Kar pa nas še čaka, je na deseti strani 28. člen, ki se nanaša na odprtost predsedstva in pri glasovanju. In o tem se lahko pogovarjate z člani predsedstva. V ponedeljek v Strasburgu imamo zasedanje in potem dokumente eh, pregledujemo čez vikend in zares počnemo vse, kar je v naši moči. Eh, tako da lahko dam potem navodila predstavnikom v predsedstvu, ampak eh, to je res težko, eh, če eh, nek dokument dobimo šele v petek opovdne, potem v ponedeljek potujemo. In težko je potem imeti neko utemeljeno mnenje o tem. Potrebno bo poskrbeti za to, da bodo zadeve urejene na ta način, da bomo dokumente prejeli pravočasno. Pravo to velja tudi za člane predsedstva, potem pa sem na, člane, na strani 17 tu je napisano, da je mogoče in sicer v eh, členu 48, to je dobra novica, zato sem že nekaj časa prosil, da je mogoče eh, dogovarjati se z lobisti eh, in eh, to eh, lahko objavimo na spletni strani, tudi na eh, spletni strani posameznega poslanca. Tehnična služba mi je med tem dejala, da je to nemogoče, ampak eh, sedaj eh, mi je generalni direktor ITK dejal, da je to vseeno mogoče. Torej, mogoče bi se lahko morali še enkrat pogovoriti z ITK-om. Tukaj mislim, da je potrebno doseči napredek. Eh, 32, 75 člen, še enkrat na temo lobistov. tukaj uh, ni nič uh, zapisano. Uh, eh, tisti, ki so se morda že upokojili, pa uh, se še zmeraj uh, v določeni meri ukvarjajo z političnim delom. Torej, uh, potrebno je pregledati tudi to področje in še tri točke na strani 19. Eh, gre za posodobitev spletne strani Evropskega parlamenta, eh, kako eh, naj bi to izgledalo, o tem smo tudi že razpravljali, potem pa preglednost in pa dostopnost za evropske državljane. Potem študija na temo Lux Prize, torej nagrade Lux Prize. Dobro bi bilo, če bi dobili pisne podatke, ki bi jih lahko pregledali 45. stran, eh, pokojninski sklad in likvidnost tega sklada in še zadnja točka. Eh, GD.com objavlja številke obiskovalcev na določenih straneh, eh, na eh, strani Evropske unije. Mislim, da to ni preveč prepričljivo in eh, izvedli smo preiskavo, kar zadeva prepoznavnost eh, Evropskega parlamenta na nizozemskem. Številke so še zmeraj izjemno dramatične. Mogoče je to odvisno tudi od nas, evropskih poslancev, mogoče bi lahko igrali aktivnejšo vlogo, ampak to je eh, odvisno tudi od učinkovitosti GDKOM in zato moramo razpravljati tudi o tem, kako bi lahko poskrbeli za večjo prepoznavnost Evropskega parlamenta pri naših državljanih. Najlepša hvala. Hvala. Torej, ne moremo trditi, da dokumenta nisi prebral. Pozdravljam kolega Bilenda, podpredsednika, ki prav tako um, danes sodeluje na naš, današnji seji. Gospod generalni sekretar, beseda je vaša. Hvala. Prvi dve temi, ki ste jo omenili, sta politični vprašanji v pristojnosti političnih grimjev torej splošni pavšalni znesek za stroške, kako ravnati s tem, o tem odloča predsedstvo. Predsedstvo je pristojno in tudi vprašanje preglednosti in pravil za preglednost in kako ravnati v novih pogajanjih. To je odločitev Eh, konference predsednikov, se pravi, da je to politična odločitev in kot uprava potem izvajamo te sklepe. Vendar sklepe mora sprejeti politična raven in dati ustrezne pobude. Torej, konference predsednikov oziroma predsedstva. Kar zadeva predložitev dokumentov predsedstva naslednje. Uprava take dokumente posreduje predsedniku deset dni pred sejo. Se pravi, deset dni pred sejo se zaključi upravno delo. V petek, v tednu pred uh, uh, zasedanji, se pravi deset dni pred sejo, so Eh, strani uprave na voljo vse, vsi dokumenti. Se, seveda predsednik potem pregleda te dokumente in je pristojen za dnevni red. Praviloma v torek eh, dobijo dokumente pred, člani predsedstva šest dni pred plenarnim zasedanjem, včasih še niso na voljo v vseh jezikih in je treba zagotoviti prevode, vendar to je približno časovni okvir in časovni potek. Hvala tudi za vašo priznanje, da smo storili napredke pri zakonodajnem otisu. Vem, da smo se pri zadnjem srečanju pogovarjali, pogovarjali o tem. Vključitev koledarja na spletno stran je možna In ena od političnih skupin to tudi že intenzivno prakticira, po mojih informacijah zato naj bi to bilo tehnično možno, sicer pa naj je to treba tehnično omogočiti, kar zadeva zunanje dejavnosti, smo seveda odvisni od tega, da, se, da dobimo informacije o tem. Če pa dobimo uh, določene, določene obvestila o tem, jih seveda preverimo. Torej, um, izhajamo iz tega, da nekdani sodelavci parlamenta ne izvajajo zunanjih dejavnosti, ki niso dovoljene. Kar zadeva spletno stran, to sem si sedaj še enkrat prebral, seveda so bili kritični komentarji. Imamo en milijon dokumentov, kako sploh ohraniti pregled nad tem. Odločilno je, da je, eh, da deluje funkcija iskanja se pravi optimalizacija iskalnika je potrebna. Torej, če eh, daš eh, ključne izraze iz zakonodajnega dela, potem ne more biti tako, da dobimo najprej rezultate eh, iz dokumentov komisije, kajti parlament zastopa državljana in če se želi državljan obvestiti o tem, ne more biti tako, da so prvi dokumenti komisije. Mora najti najprej dokumente parlamenta, to pa je seveda eh, odvisno od tega, kako pametno vzpostavimo te sisteme za iskanje po internetu. Ustanovili smo delovno skupino, ki se ukvarja z nadaljno optimizacijo tega. Tako da, ampak na vsak način ko googlaš, so zadetki danes že boljši, ni pa to še optimalno. Um, to je treba izboljšati, kaj ti drugače, spletne strani z milijonom dokumentov ne moremo pravidno uporabljati. Kar zadeva pokojninski sklad, je tako, kot piše v dokumentu, trenutno nimamo težav z likvidnostjo. Se pravi, seveda pokojninski sklad nima novih prilivov. Uh, je dokončan, sklenjen z ureditvijo v statutu, z novo ureditvijo za pokojnine poslancev, tega prej nismo imeli, ampak kljub imamo. Temu nimamo težav z likvidnostjo, težav v ni likvidnost, temveč eh, kapitalske pokritosti in sicer ali je trajno dovolj sredstev na razpolago za izplačilo storitev. Eh, vendar eh, torej likvidnostnega problema pravzaprav tu ni. Gospa kolegica Kaltenbach, prosim. Hvala lepa. E, gospod generalni sekretar Bele za vaše poročilo. Samo dve točki. In sicer vprašanje številka 83, ko gre za dolžino mandata in za posledice skrajšanega mandata za možnost pridobitve pokojninskih pravic za akreditirane asistente. Rekli so nam, da obstaja jasna ureditev, ki pa jo še vedno pogrešam. In druga točka gre v podobno smer. In sicer za možnost eh, soglasne eh, Um, ne razveze delovnih pogodb, to je tako za poslance kot tudi za akreditirane asistente dobro in vsi si to želimo, vendar čakamo na ustrezen predlog. In tretje je malinkost in lani pri eh, obravnavi razrešnice sem to že omenila. Vedno spet eh, sprašujejo šole, ali je možna neka kratka praksa v parlamentu, vendar to ni urejeno in zdaj je to težko. Interno to sicer lahko uredimo, da mm, nekdo pride mm, za pet dni kot gost, ampak mm, rada bi imela določene smernice, kako ravnati s temi vprašanji. Če um, želimo povabiti šolarje, ne samo iz Belgije, tudi nemška šola v Bruslju vedno spet sprašuje. In, um, torej, dobro bi bilo, če bi imeli smirnice, tako da bi se vsi tudi držali teh pravil. Hvala. Prvo vprašanje. Pokojninske pravice pri akreditiranih asistentih. Vi sami je tako, da je njihova dejavnost vizana na mandat poslanca. Tako dolgo, kot je poslanec poslanec, so lahko parlamentarni asistenti. Ko mandat ugasne, mogoče tudi zato, zaradi predčasnih volitev, torej, če ugasne prej, kot se je to pričakovalo, ti posledice veljajo ne samo za poslanca, temveč tudi za akrediranega asistenta. Nimamo možnosti, da bi še naprej potem zaposlili eh, te asistente. Zato, ker pridejo novi poslanci, ki um, um, imajo seveda svoje um, asistente. Zavedam pa se problema, um, ki pa ni problem samo asistentov, temveč tudi poslancev, ki lahko nastane zaradi takega skrajšanja mandata in zadnjič eh, je dejansko nastal ta problem. Druga točka so glasna. Um, soglasno prenehanje delovne pogodbe. No, zaželeno bi bilo, da bi eh, to imeli, kajti drugače je treba ugotoviti razloge za uh, prenehanje delovne pogodbe, ki jih mogoče sploh ni. Na drugi strani pa je težko ugotoviti, ali je to res sorazmerno prenehanje delovne pogodbe ali mogoče le ni tako soglasno. To je tema, ki, s katero se moramo še ukvarjati. In smernice za kratke prakse, to bomo pripravili tudi. Jaz sem se dala na seznam govornikov in želim omeniti nekaj točk. Najprej želim se vrniti na vprašanje varstva podatkov. Mogoče bi bilo dobro, če bi nam pokazali workflow od vročitve obračuna, predvsem v primerjavi bolezni, kajti to pošiljamo v komisiji v Luksemburg. In če vidimo, ugotovimo, da se to pojavi tu, moram reči, da nikjer nisem podpisala, da se strinjam s to izmenjavo podatkov. Torej želim vedeti, kakšen je ta workflow, kdo dobi pisma v Luksemburgu v oddelku in kako to potem pride v parlament in kdo ima v različnih etapah dostop do tega. To ni pomembno samo za nas, temveč za vse institucije EU in prosim vse poročevalce, da to vključijo v svoja poročila, tako da bomo imeli upogled v to, kajti Eh, to se ne tiče samo nas, temveč tudi drugih. To je prvo vprašanje. Drugič, v proračunskem odboru vidimo, da prihaja do internalizacije um, storitev, um, torej um, šoferji, varnostna služba in tako naprej. Najprej smo to dali v zunanje izvajanje, sedaj pa jih spet uh, dobivamo nazaj. Verjetno so argumenti za to, ampak tako kot švabska gospodinja bi vendarle rada imela, Eh, pregled nad stroške eksternalizacije, internalizacije, kaj je to pravzaprav stalo, koliko je to pravzaprav stalo davkoplačevalca, koliko so stale vse te spremembe v zadnjih desetih, dvanajstih letih. To bi bilo pošteno, kajti mislim, da um, bi bilo dobro, če bi imeli ta pogled. In ne vem, ali je varnost res večja, če so varnostniki zunani izvajalci, isto velja za čistilke in tako naprej. In tudi eh, ta eh, šoferska služba, če je zdaj spet internalizirana, Ehm, ne vem, kakšni so razlogi, saj smo imeli tudi razloge za eh, eksternalizacijo. Dobro bi bilo, če bi imeli podatke in argumente. In pokojnine. Če si ogledam, kaj dela gospod Graf kot glavni poslovodja komisije, ehm, ki je pripravil eh, bremina, ehm, eh, ki prihajajo, ki izvirajo iz pokojnin za naslednja leta, bi nekaj takega potrebovali tudi tu. Kajti ne gre samo za pokojnine, temveč gre predvsem tudi za obljubo pokojnin za bivše italijanske in francoske poslance. Vsi ostali to plačujejo iz nacionalnih proračunov. Zato ti dve državi pa obstajajo obljube, ki pomenijo stroške in če bi videli uh, eh, adirane stroške za naslednjih, let, za naslednjih 20 let, bi to bilo dobro. Ni nobene proračunske postavke o tem in nimamo pogleda v to in zato bi bilo dobro, če bi vedeli, uh, čim moramo računati. Gospodu Grafu sem že rekla, da bo uh, Eh, veliko upravičencev iz tega naslava in če jaz se štejem, eh, pridemo na zelo visoko vsoto, če upoštevamo torej to posebno ureditev za francoze in italijane in dobro bi bilo, če bi se lahko za nekaj dogovorili, tako da bi eh, imeli bolj posodobljene informacije. In še pripomba v zvezi s splošnim nadomestilom. Imam zelo slabe izkušnje s tem, kako se ravna z obračuni v tej hiši in sem uh, ugotovila, da je en tak obračun prišel tudi v medije. In jaz nisem zaposlena pri parlamentarni upravi in tudi uh, nočem biti odvisna od tega, da nek uh, kdo iz uprave odloča o tem, um, kako pomembna je določena storitev zame. Torej, nočem se krigati s parlamentarno upravo ali potrebujem določeno storitev za svobodo svojega mandata ali ne. Grška televizija vem, da uh, eh, snima tudi današnjo sejo. Torej, svoboda mandata, svobod mandat je neka dobrina sama po sebi in vsak poslanec lahko vse objavi, vse postavi na spletno stran. Uh, in je lahko zgled eh, vsem ostalim. In jaz nimam nič proti, am nočem pa, da smo upadna brata za pravila za to, kaj sme in česa ne sme storiti poslanec. Voljivci naj si ogledajo in voljivci naj to uredijo, zato imamo volitve. In še enkrat eh, v lastni režiji nekaj, eh, kar bo verjetno sprožilo smih in sicer temperatura v dvorani. To je najhujša dvorana v celi hiši. 3 in 2 uh, eh, ima še podobno ledene temperature. Mislim, da je razpoleženje že dovolj ledeno v dvorani in če imamo potem še tako nizke temperature, Vem, da moški in ženske različno zaznavajo temperaturo, ta razlika naj bi bila tri stopinje, gospod kolega Viland je ravno slekel Jupič, torej eh, odziv je bil jasen. Zakaj eh, želi, da ne napredujemo? Spomnim se, eh, da sem vam poslala maile po noči in po dnevi in ne vem, zakaj ni napredka. Hvala za odgovor. Ja, Frau Präsidentin, wenn ich, <clears throat> wenn ich zur letzten Frage. Eh, dovolite, da povem tako. Eh, sobna temperatura eh, se zaznava zelo individualno. Podpredsednik Viland je ravno slikal Jopič. Zelo težko je ugotoviti, katera temperatura je za vse prijetna. V zvezi z ostalimi vprašanji pa takole. Workflow, obračun. Um, v primeru bolizni, to bomo dali na razpolago, internalizacija, eksternalizacija pri varnosti in sedaj tudi pri voznikih službenih vozil. Torej za Evropski parlament lahko rečem, da smo z internalizacijo, da sedaj porabimo manj denarja, kot smo prej eksternalizirali to velja za parlament, ampak seveda je treba vključiti tudi pokojninske, pokojninska plačila. Za parlament sam ne nastane, za parlament ni večjih obremenitev, višjih plačil, kar zadeva pokojnine. V bistvu gre tu še za stara bremena iz časa, ko ni bilo evropske pokojnine po statutu. In v državah članicah je pogosto sicer bila pokojnina, ne pa povsod v Franciji in Italiji take pokojnine naprimer ni bilo. In je parlament prej pač rekel, ne more biti tako, da je nekdo uh, evropski poslanec in potem nima pokojnine. In zato eh, je bil vzpostavljen prostovoljen pokojninski sklad eh, kot dopolnilo in ureditev za francoske in italijanske poslance upamo seveda, da bodo ti pokojnin, ta pokojninska plačila um, se raztegnila na zelo široko obdobje. Želimo vsem, da bi dolgo živeli. Torej računamo s 30, 40, 50 leti izplačevanja teh pokojnin. Grobo rečeno bi lahko rekli, da to na leto stane približno 10 do 15 milijonov pri um, proračunu 1,8 milijarde, to ni proračunsko tveganje, ki naj bi bilo obvladljivo, ampak eh, nasplošno pa to seveda ni um, neznatna vsota. And, uh, torej, dobili pa bomo te podatke o poteku dela workflow. Gospod Liberacki, na vrsti naslednji, prosim. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se povrniti na to, kar je povedala gospa Ajala Senara. Gospod generalni sekretar, mislim, da je prišlo do nesporazuma, pa vsaj verjetnosti. Gospa Ajala Sendar ni eh, pozitivno ocenila nove rešitve glede eh, skupin obiskovalcev, temveč eh, vidimo, da obstaja določeno tveganje, ko gre za akreditirane asistente. In mislim, da je to nevarno. In sicer, da asistent eh, dobi 10-15 tisoč evrov na svoj račun in eh, kako naj potem razloži eh, ta denar. Jaz delam v več odborih in zdi se mi, da je to neke vrste nadlegovanje. In, eh, govoril sem z več eh, asistenti in, eh, in asistenti naj bi protestirali proti temu, gospod generalni sekretar, in želim povedati tudi še nekaj besed o delu v odborih. Na zadnji seji smo rekli, da bi bilo dobro, če bi imeli eh, sredstva za pokrivanje stroškov, za potovanje asistentov, eh, s katerimi ne sodelujemo več. Naprimer je tako, da eh, je imel ta asistent, eh, da je kritiziral poslanca in če potem asistent reče, da ima otroka, da nima dela in da nima 1500 um, evrov za plačilo potnih stroškov, da bi prišel sem, mogoče bi eh, lahko našli drugačno rešitev za to. Predstavljam si, da bi eh, vzpostavili sklad, iz katerega bi se refinancirali, kajti tu se srečata dve strani, na ena stran je močnejša, druga pa šipkejša. Asistent je na šipkejški strani. Na koncu, da povzamem, imamo določene težave s tem novim sistemom in to tudi eh, želimo povedati jasno in glasno. Ko gre za skupine obiskovalcev, predlagamo naslednje. Mogoče bi imeli eh, sklad za financiranje, ko gre za potovanje akreditiranih asistentov. Če morajo, naprimer, akreditirani asistenti izpovedati, povedovati oziroma dati izpoved pri, pred različnimi odbori, ko gre naprimer za mobbing in tako naprej. Kar zadeva vprašanje um, skupin obiskovalcev, bo predsedstvo v ponedeljek sprejelo odločitev. Um, ne nočem tega prejudicirati, vendar so seveda različne možnosti za poslanca da um, izvede bančne transferje. To sploh ni. Uh, prisile za asistente lahko uporabiš neutralno agencijo ali tudi koga drugega, nekateri poslanci pa to izvaja v dobrem sodelovanju z asistenti in želijo, da tako ostane. Ob koncu pa, kot rečeno, bo predsedstvo v ponedeljek odločalo o tem drugič. Če pride do potnih stroškov za nekdanje asistente, ki Eh, eh, morajo na zaslišanje v Evropski parlament in je ta izpoved pomembna za postopek, potem na vsak način izhajam iz tega, da moramo prevzeti te potne stroške. Nihče ne more um, um, zavrniti izpovedi samo zato, ker ne more plačati potnih stroškov, torej na vsak način vidimo rešitev za take primere kolega Jabor.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 nadomestilo splošnih stroškov. Gospod De Jong je že omenil to vprašanje. To splošno nadomestilo pomeni, da poslanci izdajo denar davkoplačevalcev, ko gre za vračilo stroškov in davkoplačevalci od nas zahtevajo, da nadziramo te izdatke. Zato obstajajo različne možnosti. Poslanci lahko um, zato odgovarjajo pred javnostjo ali uh, lahko opredelimo tudi bolj stroga notranja pravila in na ta način lahko hitreje odkrijemo morebitne zlorabe. Ker smo poslanci v Evropskem parlamentu, imamo svoboden mandat, jaz imam politično odgovornost in ta politična odgovornost um, obstaja do voljivcev. Torej to splošno nadomestilo stroškov naj bi bilo nasplošno dostopno, tudi informacija o tem. Torej tudi za voljivce naj bi to bilo dostopno. Odgovorni smo do voljivcev. Vendar, kot rečeno, lahko bi se zgodilo, da bi imeli bolj stroga notranja pravila in uprava bi to lahko strože nadzirala, vendar ne zdi se mi dobro, da uprava na ta način nadzira politične poslance. Problem pa je v tem, da nobena od obih metod ne funkcionira v redu. Parlament je prosil generalni sekretarjat, eh, Um, za napredek na tem področju in za to, da se omogoči splošna transparentnost, preglednost. Gospod generalni sekretar, rekli ste, da imajo poslanci možnost, da individualno objavijo te informacije. Ni nobenega pravila, ki bi to pre prečevalo, prepovedovalo, ni pa tudi nobenega pravila, ki bi to zapovedovalo. In zato se mi zdi, da to nima dosti smisla. In e, javnost zato ne more nadzirati, kako ravnamo z e, njihovim denarjem. Generalni sekretar, vi ste rekli, da si pričakujete, odgovor na to vprašanje od predsedstva, ampak plenarno zasedanje sprejemati odločitve ali kdo sprejemati odločitve. Ali naj eh, odloča plenarno zasedanje ali predsedstvo. Drugič, žvižgači. Prijavitelji nepravilnosti, treba jih je zaščititi, to je zelo pomembno vprašanje. Na evropski ravni moramo doseči napredek, pomembna pa so tudi notranja pravila v odgovori ste, ste pravilno povedali, da že obstajajo pravila, ki se lahko uporabijo za zaščito žvižgačev, vendar eh, mi govorimo o kreditiranih asistentih in njihov položaj je še posebej občutljiv, kajti nimajo, eh, niso podpisali pogodbe s parlamentom, temveč so v bistvu izpostavljeni um, poslancem. Um, in zato ta pravila ne zadostujejo za zaščito asistentov. Mislim, da potrebujemo posebna pravila za akreditirane asistente, če eh, ti asistenti posredujejo take informacije, če igrajo vlogo žvižgačev, jih je treba tudi ustrezno zaščititi. Potem zakonodajni odtis legislative footprint, eh, kolega De Jong je že govoril o tem, eh, Mm, torej, oprid, napredek je ogromen, hvala gospod generalni sekretar, vendar moram povedati tudi naslednje, ne zadošča, da ta zakonodajni odtis eh, eh, je razviden iz priloge 17 nekega poročila, torej da je to zelo dobro skrito. Če eh, res iščeš, to sicer najdeš, ampak to ne zadostuje, to mora biti hitro dostopno na spletni strani ali na kaki drugi informativni strani, do kateri je možen hiter dostop. Potem um, CO2 offsetting, izravnava in kompenzacija za to. Parlament je tu dosegel zelo dobre rezultate. Med pripravami na pariško konferenco smo uvedli to izravnavo za CO2. Hvala za vaše napore za dosego tega cilja. Vendar najpomembnejši cilj pa je ta, da eh, za celotno dejavnost parlamenta uvedemo um, izravnavo za CO2, CO2 offsetting. Kakšne so nadaljne možnosti, naprimer pri potovanjih asistentov, ali obstaja možnost za to? Uh, izravnaval srce od dva in dobro bi bilo, če bi torej parlament imel 100 odstotno izravnavo za CO2. Hvala. Äh, parlament se je odločil, da bo um, izravnal celotno eh, bilanco CO2, da vključi tudi potovanja. Um, asistentov seveda v okviru proračunskih možnosti. Trenutno imamo proračunsko postavko 250 eh, tisoč evrov, ki jo lahko uporabimo za to, vendar so eh, cene se tudi znižale, tako da izhajamo iz tega, da bomo eh, s tem zniskom lahko izravnali vse CO2, CO2, CO2 emisije po veljavnem stanju standardu. Hvala za vašo podporo, za zakonodajni odtis. No, to eh, je možno objaviti na spletni strani poslancev, če to želite. V predsedstvu je potekala intenzivna razprava o tem, ta možnost naj bi se dala na razpolago, vendar je predsedstvo eh, sklenilo, da naj to ne bi bilo zavezujoče za vse, temveč eh, da za tiste, ki to želijo. Kar zadeva prijavitelje nepravilnosti, eh, akreditirani asistenti so ravno tako zaščiteni kot drugi z eno izjimo, da jim ne moremo ponuditi alternativne pogodbe. To ni možno, pogodbo imajo s poslancem. Kot uprava, če pride do težav, jim ne moremo ponuditi druge službe, sicer pa so popolnoma enakopravni z drugimi žvižgači, kar zadeva splošni pavšal za nadomestilo, ste vprašali, kdo je pristojen za Torej, za eh, spremembo pravil je pristojno predsedstvo parlamenta. Ja Tema asistenti je tema, ki se vedno spet pojavlja. Mislim, da ste bila dva primera pred sodiščem, ko je, bilo, ko je bil obsojen Evropski parlament, koliko takih zadev trenutno poteka in koliko je primerov um, med poslanci za ULAV. Uh, e, obstajajo govorice, da uh, so težave s potnimi stroški, mogoče bi tudi tu lahko poskrbili za več informacij. Kar zadeva koliko vprašanj. Uh, insgesamt, um, koliko je teh primerov nadlegovanja, torej um, to moram prevideti. Osem primerov je bilo, ko je prišlo do um, Eh, obdolžitve nadlegovanja, vendar doslej v nobenem primeru to nadlegovanje ni bilo dokazano, ampak to je seveda umestna bilanca in to je zadnje stanje. Sicer pa piše tudi v dokumentih, da eh, bom naredil bilanco po enem letu obstoja odbora za nadlegovanje in potem bom poročal o tem, torej osem um, postopkov v zvezi s poslanci, vendar, kot rečeno, ni pa e, to nadlegovanje bilo dokazano. Odbor pa se ukvarja s tem. Torej, osem primerov je seveda osem primerov preveč. Če pa vemo, da je na tisoče asistentov tu zaposlenih, vemo, da to ni problem, ki bi se pojavil vsak dan. To je treba povedati v obrambo kolegic in kolegov. Dobro bi bilo, da um, bi eh, s kolegi se intenzivno pogovarjali, ki se jih to tiče. Sicer pa tudi sami dobro vemo, kateri kolegi pridejo poštev za to in moram reči, da so samo čistilne sile med poslanci eh, tu, da bi se lahko bolj razvile. Torej, s tem smo tudi točno končali. Um, torej po predvidenem časovnem redu razpravo s generalnim sekretarjem. Sedaj pa dobi besedo poročevalca. Hvala. Eh, bila so postavljena pravilna vprašanja in slišali smo zadovoljive odgovore. Varstvo podatkov mora veljati tudi za poslance. To eh, je res v našem interesu. Potem eh, pa všal za stroške. Ja, če prostovoljno načelo ne funkcionira. Um, um, torej, jaz mislim, da je najbolje, če postimo ureditev takšno, kot je in pokojninski sklad z oceno generalnega sekretarja se ne strinjam, 10 do 15 milijonov, je, to je treba pomnožiti krat 50 in to je ogromna vsota, torej z likvidnostjo to verjetno drži, ampak eh, eksterno eh, strokovno mnenje gospodarskih revizorjev naj bi mm, torej to, to eksterno mnenje naj bi naročili na vsak način, pa nas bo tima še spremljala v naslednjih letih. Eh, hvala. Še eh, sporočilo kolegu Vilandu. V, on je od pristojn za poslovnik tu smo se, torej vprašanje, kaj se zgodi, če je predsednik parlamenta glavni kandidat za določeno stranko. In če kot predsednik parlamenta gre v to predvolino kampanjo, rekli smo, da naj bi to bilo opredeljeno v poslovniku. Kajti to je bil velik problem, to mišanje eh, funkcij in tudi izdatkov. In dobro bi bilo, če bi to bilo urejeno v poslovniku. In naša pri vseh priljubljena tema, kaj je sporočili o razrešnicah agencijam, torej želimo, da se ohrani sedanje stanje, status quo. Hvala za vaše razumivanje in za vaš angažma. Hvala tudi generalnemu sekretarju za vse informacije, za obsežne in dokumente, za študije, ki so bile opravljene. Eh, decembra bomo dobili študijo o nagradi Lux Prize in tudi ostale študije bomo seveda si pregledali. Hvala in še naprej vam želimo veliko uspeha. S tem smo ob koncu tege, te točke dnevnega reda. Razrešnica komisiji. Kommt.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

Ja, wir setzen die Sitz. Nadaljujemo se, ja. Prisrčno pozdravljam pristojno mhm. podpredsednico Evropske komisije, gospo Georgijevo in sodelavca gospoda Grafa, tudi eh, pristojnega člana Evropskega računskega sodišča, gospoda Lazaruja. Ne vem, koga ste pripeljali kot internega revizorja. Dosedani interni revizor eh, se je upokojil. Eh, Prisrčno dobrodošli. E, razpravljali bomo o različnih dokumentih in sicer nadaljne ukrepanje v zvezi z letom 2014. Gospa Lavadoja je poročevalka, ki pa se opravičuje. Potem bomo e, govorili o letnem poročilu o opravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna, potem letno poročilo o notranjih revizijah in seveda tudi um, torej zbirno poročilo gospa podpredsednica besede Nataša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod Mason je poddirektor za notranjo revizijo, on je prišel z mano, z mano pa je tudi gospod Kraft, ki je eh, generalni direktor. Predstavili bomo štiri poročila. In že na začetku bi se rada upravičila, zato ker bo moja eh, predstavitev danes eh, daljša zaradi bogate vsebine tega, kar bom predstavila. Eno od teh poročil je eh, zlitje dveh prejšnjih poročil. Letos predstavljamo eh, vsa ta poročila zato, eh, ker se mi zdi, da odbor želi na vse skupaj gledati kot na nek celovit svežen skupaj z letnimi računi. Zato smo eh, želeli vse skupaj eh, poenostaviti, združiti in eh, narediti korak naprej pri našem poročanju. Hvala odboru za ta pritisk na nas, da smo se torej letos organizirali na ta način. Prejšnji teden smo začeli postopek razrečnic za leto 2015 poročilo je predstavilo, oziroma sodišče je predstavilo letno poročilo. Eh, Evropska unija mora spet pridobiti zaupanje državljanov, to je povedal gospod Vele in s tem se strinjam. Pot do tega pa mora iti prek dobrih računov, dobrega upravljanja, izvajanja finančnih pravil in doseganja eh, neke vrednosti za denar. Poleg tega je pomembna tudi transparentnost in pa eh, varnost. Računsko sodišče je potrdilo, da so naši računi dobri in da je izvajanje finančnih pravil tudi dobro. Ni še popolno, ampak se je pa izboljšalo. Danes bi se rada osredotočila na eh, preglednost, eh, na, tem, da, na to, da dosegamo neko vrednost, dodano vrednost za denar in da eh, so naši računi tudi pregledni. No, naj začnem z transparentnostjo. Mm, transparentnost je najboljša prijateljica davkoplačevalcev. In zato smo si vse čas prizadevali izboljšati ne samo dostopnost informacij, komisija je tukaj bila vedno zelo odprta pri zagotavljanju informacij. Eh, skušali smo izboljšati tudi kakovost tega, kako so informacije strukturirane, tako da eh, so zlahka dostopne in tudi eh, razumljive. Na ta način je vse skupaj lažje za vas in tudi za širšo javnost. Eh, želeli smo izboljšati in ponostaviti poročanje eh, in tukaj smo naredili pomembne korake naprej. Zdaj imamo eh, celovit sveženo poročanje, to smo predstavili julija, tukaj imamo poročila o upravljanju, finančna poročila in pa poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. V torek ta teden je sodišče objavilo poročilo o upravljanju komisije in o tem, kako izboljšati poročanje še naprej. Mi eh, bomo sledili tem priporočilom, to vam lahko zagotovim. Moramo priznati, da moramo ostati realistični, kar se tiče informacij. Tukaj smo odvisni od eh, držav članic, ki nam te informacije zagotavljajo in delo mora eh, iti naprej tudi na tem področju. Razrešnica je odvisna od eh, dveh stvari, od rezultatov in pa skladnosti oziroma izvajanja. To sta dve nogi, na katerih temelji razrešnica, morata pa biti enako dolgi, da bomo lahko hodili. Zato moramo zagotoviti tudi nagoredne informacije glede skladnosti in pa glede rezultatov. In eh, tako smo se tudi skušali organizirati. V vseh štirih poročilih imamo eh, poročilo o upravljanju in rezultatih. Eh, tukaj je veliko informacij, ki so tudi uravnotežene. No, zdaj pa doseganje dodane vrednosti za vloženi denar. Imamo poročilo o upravljanju in rezultatih in tukaj smo uh, Eh, ugotovili napredek pri uporabi sredstev iz MFF-ja, eh, torej 2014 do 2020 in to primerjali z obdobjem od 2007 do 2013. Pokazali smo tudi na povezavo med našimi programi in pa eh, cilji strategije Evropa 2020. To je nekaj, za kar nas je ta odbor tudi vrščas prosil in pozival, da se na to osredotočamo. Veliko primerov je, veliko številk o doseganju rezultatov. Rada bi se osredotočila eh, specifično na določene številke z področja migracij. To je postala nova prednostna naloga, ki je od nas zahtevala, da eh, se preusmerimo pri določenih eh, rezultatih. Najprej smo pokazali našo sposobnost tega, da se osredotočamo na prednostne naloge, povečali smo sredstva za migracije za 50 odstotkov, torej za 10 milijard eh, v naslednjih letih. Eh, dodatno fleksibilnost smo tudi zagotovili za povečevanje sredstev prek instrumenta eh, za Turčijo. 350 tisoč migrantov smo rešili z operacijami Triton in Poseidon. Kar se tiče sklada za migracije, eh, je nekaj čez 200 tisoč ljudi imelo korist od tega, eh, naprimer, ko je šlo za svetovanje, psihološko pomoč, usposabljanje, varstvo za otroke in tako naprej. Te primere vam dajem zato, da bi predstavila, kako zelo smo usmerjeni zdaj v rezultate in v to, kako se denar porablja. Moramo pa biti pozorni na to, da rezultate lahko merimo šele po določenem času. Nekaj časa traja, da podatki postanejo dostopni, da jih dobimo in da potem tudi ocenimo učinek dejavnosti. Poročilo o upravljanjih rezultatih se osredotoča na številne programe EU, predvsem za obdobje od 2007 do 2013. Torej, za te eh, programe smo že dobili vse dokaze. In rada bi omenila sedmi eh, program za raziskave in razvoj. Gospodarski učinek je bil 20 milijard na leto pri dodatnem BDP-ju in eh, s tem smo podprli 11 Nobelovih nagrajencev. Eh, letos smo spet prispevali nekaj k Nobelovemu nagrajencu za kemijo. No, eh, veliko nagrajencev je že imelo korist od evropskih sredstev, med njimi tudi letošnji nagrajenec za kemijo. Potem imamo eh, programe spremljanja. Eh, ti so pokazali določene pomankljivosti v obdobju 2007 do 2013 in zdaj bomo v programih od 2014 do 2020 to skušali izboljšati samo s stalno vključenostjo in sodelovanjem z našimi državami članicami, osebjem, pa tudi z neodvisnimi opazovalci, kot so sodišče, kot ste vi in javnost, samo z eh, pomočjo vseh teh lahko dosežemo izboljšave na področju doseganja rezultatov in res se mi na to zelo osredotočamo. Informacije o rezultatih boste našli tudi o nadaljem ukrepu. Eh, v poročilo o nadaljem ukrepanju v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2014. Rekli ste, naj eh, spremljamo postopke razrešnice še naprej in naj spremljamo, eh, kako se priporočila potem spreminjajo v rezultate. Pri razrešnici 2014 smo zelo razpravljali, močno razpravljali o tem, kako lahko dolgoročne politične cilje uskladimo z večletnim finančnim okvirom, kako zagotoviti eh, povezavo med partnerskimi sporazumi, eh, cilji unije in pa drugimi programi. In to se tudi odraža v načinu, kako smo strukturirali naše operativno delo. Izvedli smo konkretne ukrepe za eh, upoštevanje prošen parlamenta, ko gre za razrešnico za 2014. 88 takih zahtev je bilo strani eh, parlamenta glede razrešnic in mi tukaj še naprej uh, izvajamo svoje dejavnosti. Eh, imamo tudi finančno uredbo, ki je tudi vključena v naš srednjeročni pregled. To je odgovor na uh, vaše zahteve po poenostavljanju. Gospod Ashford je tudi tukaj, on je posebej ustrajal pri teh zahtevah. Potem imamo tudi nadaljne uh, eh, poročanje, ki zadeva tudi Olaf. Ne bom danes govorila o podrobnostih, ampak rada bi izkoristila priložnost, da vam povem, da. Uh, v okviru eh, uredbe 8.3 skozi 2013. Eh, tukaj sem že pozvala svoje službe naj, eh, podajo, naj zagotovijo vse informacije v zvezi s tem izvajanjem. Potem pa še poročilo o notranji reviziji. Tukaj imamo dobre in slabe novice. Slabe novice so v tem, da ko beremo ta poročila o notranjih revizijah, tukaj najdemo veliko kritičnih pripomb. Ampak po mojem mnenju eh, je to dobro, kaj ti to kaže na to, da notranja revizija dela tisto, kar mora. Eh, skuša zagotoviti, da bi mi vsi skupaj ostali na pravi poti eh, revizije za 2015. Tukaj smo ugotovili tri področja, na katera smo se osredotočili, različne varnosti za programe do leta 2020, potem. Eh, nadzorni sistemi in pa doseganje rezultatov. Notranja, revi, notranja revizija je opredelila številna tveganja na teh področjih. Dali so nam tudi določene smernice, kako eh, uporabljati notranje nadzorne sisteme v tem obdobju. Zaključili so, da je treba več narediti pri spremljanju in poročanju eh, eksante pogojevanja strani držav članic. Eh, gre pa tudi za eh, spremljanje držav v postopku pred pridružitvijo. Ta priporočila notranje revizije prinašajo dodano vrednost, kajti to je vse pripravljeno na objektiven način. Kar se tiče skrbniških skladov, notranja revizija je pregledala določene instrumente, še posebej skrbniške sklade v zunanjem delovanju eh, v skladu s porazumi, ki veljajo. Tukaj se komisija zanaša na partnerje, ko gre za izvajanje evropskega proračuna. Takšna revizija je namenjena temu, da nam pomaga ne samo dobro upravljati naše delo, ampak da eh, tudi bolj in bolj učinkovito sodelujemo z zunanjimi partnerji. Zaključki ki jih najdemo v tem uh, začetnem stanju izvajanja, so naslednji. Skrbniški skladi so bili eh, globalno gledano uspešni, na ta način se je povečala vidnost dejavnosti Evropske komisije. Nekaj uspehov je tudi bilo, ti so bili sicer bolj omejeni, kot bi si mi želeli, namreč pri pridobivanju drugih sredstev. Revizija tukaj zaključuje, da je treba še več narediti za to, da bomo Eh, imeli več koristi od tega mehanizma, da eh, se bomo soočali s finančnimi izzivi, eh, ko gre za izvajanje projektov v težavnih situacijah, torej ko gre za konflikte in tako naprej, upravljanje mora tukaj biti okrepljeno. Mi smo v DG Bač sprejeli novo stališče v zvezi s tem, In zelo se osredotočamo na to, da bi zagotovili, da finančni instrumenti in skrbniški skladi, da bi tukaj eh, vladala disciplina in da bi vse skupaj eh, harmonizirali eh, na osnovi visokih standardov. Zdaj pa še stop na napake. No, potem, ko gre za programe, Eh, porabe denarja. Tukaj smo se skušali osredotočiti eh, na eh, preostale stopne napake, stopno preostalih napak. dvajset petnajst in dvajset šestnajst torej poročilo za leto dvajset petnajst je revizija delala na podlagi poročil za prejšnja leta. Uh, skušali smo um, okrepiti tudi sistem uh, varovanja in ugotavljali smo stopno preostalih napak in pa kako se ta stopna ocenjuje. Mm, prvi podpredsednik Timmermans uh, vodi skupino, ki se še posebej osredotoča na revizije notranjih revizorjev. E, to potem dopolnjujejo tudi drugi generalni direktorati. E, imamo poročilo napredku strani revizije in to kaže, da e, ugotovitve notranje revizije so upoštevane in da se tudi izvedejo popravni ukrepi strani ustreznih generalnih direktoratov. Revidirani generalni direktorati so sprejeli, in to moramo povdariti, dosegli smo visoko stopno eh, sprejemanja eh, priporočil leta 2015. Torej, eh, ti revidirani generalni direktorati so sledili tem priporočilom, samo nekaj, pre, samo nekaj primerov je, ki kažejo na to, da se tukaj osredotočajo predvsem na prednostne naloge. In eh, ta priporočila so samo en del eh, dejavnosti, ki kaže na to, kako lahko notranja revizija izboljša naše notranje delovanje. Eh, to zavarovanje, ki smo ga dobili v, je zapisano tudi v letnem poročilu o upravljanju in rezultatih, ki ga imate pred seboj. No, uh, omenila sem to poročilo o upravljanju. Tukaj imamo uh, izjave o uh, zanesljivosti, potem uh, imamo tudi mnenje računskega sodišča in pa uh, ustrezne vsote, ki so tudi tukaj zapisane. No, še sporočilo o uh, evropskem proračunu. Tukaj je opisano te, to, kako komisija uporablja preventivne mehanizme, kako uporablja sredstva, kako uh, skuša uh, uh, izničiti tisto neprimerno uporabo sredstev. Tukaj imate zapisane podatke tudi po državah članicah. No, kje pa je uprava dosegla napredek? Uh, Nadzorni standardi se dobro izvajajo, dobro eh, delujejo. Eh, mi še naprej eh, gremo v smeri večje, večjega poenostavljanja, večje učinkovitosti naših sistemov. In vsi oddelki komisije so bili pozvani, da pogledajo svoje nadzorne sisteme, da pogledajo to, ali vse skupaj dobro in učinkovito deluje. Potem imamo tudi boj proti goljufijam. Vsi generalni direktorati so morali sprejeti strategijo na tem področju. Imamo tudi uh, sistem za zgodne zaznavanje. Um, 48 uradnikov, ki so za to zadolženi, so ugotovili, da so dobili vsa zagotovila o ustreznem, uh, ustrezni uporabi proračuna. Lansko leto pa so bili podani zadržki, 33 jih je bilo. V primerjavi z letom 2014 eh, je v, 2000, v letu 2015 manj eh, napak, vendar pa eh, si bomo prizadevali za izboljšanje. Tukaj potrebujemo torej še dodatne ukrepe, posebej, ko gre za napake, ki vse čas ostajajo visoke in na to temo se bomo kasneje letos tudi še dodatno osredotočili. Vsi vemo tudi, da je bolje napake preprečevati kot popravljati in v tem smislu smo zagotovili tudi preventivne ukrepe. Eh, še posebej eh, smo to skušali zagotoviti z usposabljanjem eh, tistih, ki imajo koristi, in pa z dodatnimi vsotami ja, v okviru kohezijske politike za leto 2015. Če preventivni ukrepi ne bodo delovali, potem so potrebni seveda korektivni ukrepi, da se zmanjšajo napake, naprimer, ko gre za neupravičene izdatke in tako naprej. Mislim, da je to dobra spodbuda. Na ta način eh, se potem spet bolj osredotočimo na preventivo. Eh, v trenutni sektorski zakonodaji pa smo eh, tudi uvedli dodatne ukrepe. Korektivni ukrepi se pogosto izvajajo šele v letih potem, ko so bila plačila izplačana, ampak to je treba upoštevati tudi, ko eh, računsko sodišče oceni letno napako. Tukaj smo dosegli tudi določen napredek v sodelovanju z računskim sodiščem. Ko gre za finančne korekcije, Eh, tukaj gre za 3,9 milijard evrov, 2,7 eh, odstotkov proračunskih plačil. Korektivna kapaciteta ima seveda eh, večletne izglede in perspektive. To traja več let in trudili smo se, da bi pojasnili, kako naša pozornost za korektivne ukrepe vodi v zmanjšanje Eh, vsot in eh, zneskov, ki so v nevarnosti. V zadnjih eh, sedmih letih, od 2007 do 2013, je šlo tukaj za 3 milijarde evrov, za 2,2 odstotka, zdaj pa smo že pri 3,9 milijardah, torej korekcije se uspešno izvajajo, kot vidite. Ko ocenimo učinek teh korektivnih ukrepov v obdobju sedmih let, Eh, vidimo, da eh, zmanjšujejo eh, stopno nevarnosti in tveganja. V letnem poročilu upravljanju in rezultatih tudi zagotavljamo informacije o vsotah, ki so deležne tveganja oziroma kjer obstaja tveganje. Tukaj izhajamo iz podatkov držav članic na podlagi njihovih preverb pa tudi naših eh, preverb, ko gre za podatke, ki jih države članice zagotavljajo. Če nismo prepričani, da so podatki zanesljivi, potem mi izvedemo še dodatno delo eh, in vse skupaj ocenimo. Zdaj, na tej podlagi je ta stopna od med 1,8 in 1,3 odstotke za celotne izdatke leta 2015. Preden bodo izvedeni vsi korekcijski ukrepi, imamo stopno, um, ki je pod uh, materialnim pragom, kot ga opredeljuje sodišče. Uh, vemo, da to ni vse eno leto, je eno leto, skušali si bomo še naprej prizadevati zmanjšati letno stopno napak. Pomembno pa je povdariti, da ko naredimo vse, kar uh, naredimo, še vedno uh, vidimo, da eh, je ta stopna napake med 0,8 in 1,3 za leto 2015. Moram vam zagotoviti, da eh, poslušamo vas, poslušamo sodišče in pa tudi zunanje akterje, prizadevamo si doseči dodano vrednost za denar, skušamo zaščititi evropski proračun in naša notranja revizijska služba tudi podaja pomemben prispevek delu komisije. Resno jemljemo vaša opozorila in vaše zahteve, resno jemljemo postopek eh, razrešnice. Naši generalni direktori bodo z vami, eh, mi vsi skupaj vam bomo prisluhnili in upoštevali vse tisto, kar od nas zahtevate. Hvala. Zahvaljujemo se vam eh, in seveda se vam moram zahvaliti tudi za obsežne dokumente. Eh, tudi eh, za odgovore eh, na razrešnico za leto 2014, kakor tudi na poročilo notranjega revizorja. Sedaj pa bi vas rada prosila za dokument, ki ga nimamo in ki bi ga radi imeli. Gre za poročilo notranjega revizorja na temo zaposlenih. Torej, to je omenjeno, ampak jaz tega nimam in dobro bi bilo, eh, če eh, bi to lahko še dobili. Eh, torej, obstaja ta dva dela in dobro bi bilo, če bi dobili še drugi del. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo poročevalec Joachim Celer. Hvala lepa, gospa predsedojoča in najlepša hvala gospa podpredsednica, za obsežno poročilo, eh, ki ste ga eh, podali na štiri predložena eh, poročila, ki sledijo razrešnici za leto 2014 in pa poročilo o upravljanju za leto 2015. Gre tudi za obe poročili notranjega revizorja poročila 2, 3, 4 so bila na voljo že julija. 24 ehm, ur pa je na voljo odziv na razrešnico za leto 2014. Kljub temu se z tem ukvarjamo. Vsi štir, vsa štiri poročila eh, posredujejo zelo pomembne informacije. Če eh, je še kakšno vprašanje odprto, eh, je najboljše, da to raziraz, razjasnimo. Računsko sodišče pogosto reče, eh, dosežen je bil napredek, ampak stvari bi lahko bile še boljše. Kar zadeva poročilo, eh, naš odbor eh, je zahteval pri členu 32. Eh, petem odstavku, da se eh, poslovnik eh, uporablja še posebej, če je stopnja preostalih napak previsoka. Gospa podpredsednica, o tem ste spregovorili tudi vi. Koliko krat se ta člen dejansko uporablja in za katere države? In če se ta člen ne uporablja, me zanima, zakaj ne? Odbor je ustrajal tudi pri eh, tem, eh, da Evropska komisija posodobi eh, kodeks obnašanja za svoje komisarje, vendar pa še ni bilo storjenega dovolj na tem področju. Recimo gospod Baroso in pa gospa Krus sta dobra primera. Želimo najboljše standarde ste napisali. Kaj pomenijo ti visoki standardi? Evrops od Evropske komisije bi radi tudi izjavo, kako eh, nameravate eh, boljše prilagoditi svoje cilje različnim strategijam Evropske unije. Vaši odgovori niso bili zelo konkretni, eh, precej nejasni so bili. Če se bolje izrazim, torej želimo eh, nekoliko eh, bolj jasno pojasnilo odbor za proračunski eh, odbor eh, že nekaj časa eh, zahteva oziroma podpira eh, zahtevo računskega sodišča eh, in sicer eh, glede eh, preglo, pregleda pretoka sredstev za sedem do deset eh, let. Eh, odgovor komisije. je eh, omejen zgolj na trenutno proračunsko obdobje in se nanaša zgolj na zgornje meje in pa na obveznosti. Eh, Evropsko komisijo smo pozvali, eh, da objavi tudi priporočila specifična za posamezne države v okviru evropskega semestra. Evropska komisija je zavrnila to zahtevo in tega ne moremo razumeti in tudi ne sprejeti moja kolegica Dlabajova, eh, za katero se moram upravičiti, ker eh, je nažalost predsednica v nekem drugem odboru, je poudarila v svojem poročilu, da se je treba osredotočiti eh, na učinkovitost, na rezultate. Zato potrebujemo tudi ustrezen. Eh, sistem spremljanja. Nažalost dobimo eh, ocene zelo pozno eh, in jih ne moremo upoštevati pri naslednjem proračunskem obdobju. Recimo za proračunsko obdobje 2007-2013 smo uh, presojo uh, uh, oziroma bomo presojo dobili tako pozno, da jo bo težko uh, upoštevati celo pri uh, naslednjem proračunskem obdobju. Kako bi lahko to uh, obravnavali eh, pri uh, umestni reviziji, če se niti 20 odstotkov programov še ni pričelo izvajati? Uh, podali smo tudi številna priporočila glede uh, zunanje uh, pomoči uh, in sicer gre za delegacije Evropske unije in pa za preglednost uh, sistemov vrednotenja. Uh, Eh, trenutno še zmeraj nimamo natančnih odgovorov komisije na to temo in prosili vas bi, da nam te odgovore zagotovite. Po izteku sporazuma z podjetjem Philip Morris eh, smo eh, zahtevali načrt za boj proti nezakoniti trgovini z cigaretami in tega načrta še nismo prejeli potem pa letno poročilo o upravljanju in o uspešnosti. Pozdravljamo odločitev Evropske komisije, da eh, poveže obe poročili in z tem eh, dva stebra finančnega upravljanja in sicer gre za skladnost in pa za uspešnost in to ste tudi eh, potrdili, gospa podpredsednica. Nažalost je bilo to poročilo prepozno predloženo, da bi ga računsko sodišče lahko še ocenilo, ampak kot je dejal že kolega, Lazarov eh, bomo kmalo eh, prejeli mnenje računskega sodišča, ki ga eh, že težko pričakujemo. Potrebno je razlikovati med rezultati, med dejanskimi učinki. In med dejanskimi učinki namreč eh, zanimivo je prebrati, koliko mest za mlade eh, smo vzpostavili, vendar pa nimamo nobenih podatkov o trajnosti teh delovnih mest oziroma eh, nimamo presoje vpliva, kako je to kako se je to odrazilo na situaciji na področju brezposelnosti mladih v državah članicah. Eh, če gre tukaj zgolj za začasne pogodbe, potem to po mojem ni pravi pot za odgovor eh, na eh, probleme Evropske unije. To je moja osebna pripomba. V drugem delu poročila nas bi zanimalo, v kolikšni meri je Evropska komisija pripravljena podati izjavo o zanesljivosti, splošno izjavo o zanesljivosti trenutno. Eh, komisija daje izjave o zanesljivosti zgolj eh, za posamezne direkcije, ne daje pa izjave o zanesljivosti eh, za celotno delovanje Evropske komisije. Evropska komisija je političen organ in mislim, da nosi zelo pomembno odgovornost za proračun Evropske unije. Tretje poročilo Gre za notranjo revizijo za leto 2015. Tukaj gre za centralizacijo eh, notranje eh, revizije. Eh, ta sistem je bil centraliziran leta 2015, sedaj imamo mm, revizijsko službo in vzpostavljena so bila tudi nova delovna mesta. Sedaj ste dejali, eh, da je ta notranja revizija eh, naletela na veliko odobravanje v posameznih eh, generalnih direkcijah Evropske komisije. Kakšne rezultate pa je obrodil ta nov sistem in kako to vpliva na letna poročila o dejavnostih? Na ta način bi morda lahko še okrepili učinkovitost. V tem poročilu je govora tudi o posameznih instrumentih, recimo eh, instrument eh, za mir in stabilnost v Afriki, eh, do katerih zaključkov je prišla notranja revizija. Potem neposredno upravljanje izvršnih agencij, Tukaj gre za eh, neposredno upravljanje, ker je bila utvorena eh, določena stopnja eh, napak, predvsem, ko gre za dodatke, kaj bo storjeno glede tega. Gospa podpredsednica, omenili ste tudi skrbniški sklad. Za skrbniški sklad je potrebno izboljšati upravljanje Eh, kaj nameravate storiti na tem področju. Odgovor je še toliki, toliko pomembnejši, kaj ti Evropska komisija namerava uvedbo eh, novih eh, skrbniških skladov. Skrbniški skladi so bili vzpostavljeni zato, da ne bi uporabljali zgolj proračuna Evropske unije, ampak da bi lahko vključili tudi druge finančne vire. Doslej naj ne bi dosegli eh, ciljev, kar zadeva pridobitev zunanjih finančnih verov. Kaj lahko storimo glede tega, tako da bi ti skrbniški skladi tudi dejansko dobro delovali, da bi bili zares učinkoviti pri eh, skrbniških skladih eh, kot pri eh, skladu za stabilnost in mir v Afriki, za program Galileo in tako naprej so bile ugotovljene številne pomankljivosti pri nadzornih instrumentih. Ali so pristojne službe doslej v zadostni meri upoštevale priporočila notranje revizije. In eh, poleg tega eh, so bile ugotovljene velike napake tudi pri predpristropnem eh, instrumentu. Gedenil namreč ni v stanju predstaviti ustrezno oceno situacije v državah kandidatkah, kaj bo storjenega na tem področju. In potem še ozelenitev, tukaj gre za kmetijsko politiko. Eh, in za eh, deljeno upravljanje. Ugotovljene so bile pomankljivosti eh, na strani državne uprave. Ozelnitev je bila omenjena, pa tudi ex ante pogojevanje in pa ocena učinka v GD regijo. Kaj so storile službe, pristojne službe na tem področju in na zadnje še izjava o zaščiti proračuna Evropske unije. Pozdravljamo eh, priporočila na tem področju. Od leta 2011 pripravljam te to poročilo, kar eh, nam daje možnost eh, za finančne popravke, pa tudi zagotavlja določen geografski pregled situacije v državah članicah. Vendar pa si moramo zastaviti vprašanje, zakaj so vedno ene in iste države članice tiste, ki se sistematično ukvarjajo s problemi in zanima me, Eh, kako izgleda za neto finančnimi popravki, recimo na področju kohezijske politike in kako je z temi državami, ki eh, eh, imajo že leta najvišjo stopnjo napak in ki so potem predmet neto finančnih popravkov. Dolgotrajni postopki za vračanje sredstev um, pa uh, so uh, predolgotrajni, kajti za obdobje 2004 do 2006 naj bi eh, vračanje sredstev pričelo potakati, potekati sedaj. Kakšen pa bo priliv sredstev za leto 2015, če upoštevamo te popravke iz preteklih let? Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Ja, vielen Dank. Wenn es ins Detail geht, wird das. Najlepša hvala. Uh, ja, uh, ko spregovorimo o podrobnostih, uh, se naučimo še veliko več. Gospa podpredsednica. Najlepša hvala. Hvala poročevalcu uh, za uh, vsebinska vprašanja in komentarje. Najprej bom jaz nekaj odgovorila strani komisije, potem pa bom prosila še uh, kolega uh, Eh, za podrobnosti, če jaz ne bom dovolj natančna. No, z moje strani naj povem naslednje. Najprej glede kodeksa ravnanja. To je pomembna tema in vi kot odbor boste imeli možnost eh, srečati se z generalnim sekretarjem. Eh, to je vprašanje, ki ga nadzoruje delegacija parlamenta in uh, to v povezavi z generalnim sekretarjem. Mi smo sprejeli in pregledali kodeks ravnanja in to s ciljem, da uh, pregledamo izvajanje in potegnemo iz tega zaključke uh, v nekem daljšem časovnem obdobju. Eh, svet se zelo hitro spreminja, zato bo verjetno potrebno uvesti tudi vse nujne spremembe. Mi si želimo imeti dovolj časa, torej eh, zadostno časovno obdobje moramo imeti za izvajanje kodeksa ravnanja, zato da bomo potem eh, to lahko eh, pregledali v daljšem časovnem obdobju in ustrezno ukrepali. Pogledali smo različne enote eh, in pa tudi zahteve, ki so naložene komisarjem. Mislim, da je to tema, ki eh, vzbuja veliko zanimanja. Mm, lansko leto sem bila eh, tudi tukaj v odboru in je bila sprožena ta tema, prav tako danes. Za nas je pomembno, da Vsaka analiza, ki jo naredimo, izhaja iz zadostnega časovnega obdobja. Leta 2014 so bile izvedene spremembe kodeksa ravnanja. Mislim, da bi uh, potrebovali dovolj časa, da bomo videli, kako naprej. Uh, kar nekaj drugih vprašanj je bilo še postavljenih. Uh, o enem bi zdaj spregovorila, uh, o tem bo se potem tudi više nadalje razpravljali. No, uh, časovno obdobje, v katerem komisari lahko prosijo za uh, dovoljenja o dodatnih dejavnostih. To obdobje je znašalo 18 mesecev in eh, nekaj čez 40 prošenj je prišlo strani prejšnjih komisarjev. V petih primerjih prošnjam ni bilo ugodeno in komisari so se potem odločili, da eh, ne bodo sledili tej svoji želji. Upoštevano je bilo 18-mesečno obdobje na zelo sistematičen način. Eh, mislim, da bi razpravo morali podaljšati. Eh, glede tega obstajajo različna stališča, zato moramo biti zelo previdni. Moramo pa tudi priznati, da morajo ti ljudje imeti možnost, eh, da se tudi usmerijo v prihodnost. 18 mesecev je tisto obdobje. Zato eh, bi predlagala, da si vzamemo več časa, da vse skupaj ocenimo. Moje osebno mnenje, pa tudi eh, institucionalno mnenje je takšno. Pri kodeksu ravnanja ne gre za dokument, ki bi bil uklesan v kamen, gre za živ dokument, ki se spreminja, vendar pa potrebujemo dovolj časa, da lahko ocenimo eh, izvajanje. Tudi za dosno časovno obdobje mora biti upoštevano, ko se pogovarjamo o možnih spremembah. Hm, druga točka. Uh, Eh, pretok denarja, tudi tukaj bi rada povedala svoje mnenje. Včeraj smo predstavili eh, naš eh, srednjeročni pregled in pa napoved teh denarnih tokov. Pogledali smo se obdobje do leta 2020. Rekli ste, da to morda ni dovolj, morda bi morali vzeti daljše časovno obdobje, kajti izvajali bomo programe tudi še po letu 2020. Nekateri programi presegajo to obdobje, zato bi rada ponovila obljubo, ki sem jo dala. Namreč eh, bistveno bomo izboljšali naše sposobnosti napovedi. Včeraj so odbor za proračun eh, in pa v svetu eh, to potrebo tudi prepoznali in mi bomo naprej še delali zato da se upošteva čim daljše časovno obdobje pri naših napovedih. Glavna omejitev pa izhaja iz dejstva, da se zanašamo na projekcije držav članic in pa naših služb. In če eh, so te projekcije optimistične, pogosto so preveč optimistične, včasih tudi preveč pesimistične. No, to vsekakor vpliva potem na našo napoved. Mi tudi analiziramo uh, naš uh, trend, uh, potem ugotavljamo možne korekcije in še naprej bomo uh, delali na ta način. Kar se tiče priporočil po državah članicah, zapisala sem si uh, vaše vprašanje. Eh, nimam odgovora danes, bomo pa to prenesli kolegom, ki so za to odgovorni. Eh, in na vsak način se bomo vrnili k vam z odgovorom. Potem pa še dobra točka, ki je bila izpostavljena, namreč, da naše ocene pri, pre, prihajajo pozno. To pa ne zato, ker bi mi želeli, da so pozne. Pri N plus 3 je tako, da eh, preden končamo z izvajanjem, eh, že začnemo novo programsko obdobje. Mi eh, skušamo ocenjevati, kolikor se le da, vključujemo potem tudi priporočila na podlagi tega, kar je bilo izvedeno. Ne čakajo vsi programi na N plus 3, ampak mi sami smo prišli do zaključka, da moramo več narediti za hitrost evalvacije. Torej, bolj si moramo prizadevati na tem področju. Prav imate, da srednjeročni pregled eh, prinaša tudi omejitve. Mm, določeni programi se šele morajo začeti. Tisti, ki so se začeli, so počasni. Ampak eh, zdaj se vsaj zavedamo potrebe eh, po takih hitrih ocenah. Poleg tega pa tudi imamo ocene za obdobje od 2007 do 2013. Eh, zaključili smo tudi evalvacijo o koheziji. Eh, ta je zelo informativna, zelo pomembna za nas, ko gre za srednje ročni pregled. Boj proti tobaku eh, in pa naše ugotovitve na tem področju. No, naša filozofija tukaj je taka, da smo za podporo mednarodnega režima, ki bi vodil v dobre rezultate na tem področju tu pomeni predvsem ratifikacijo in pa uh, začetka izvajanja, tukaj gre za začetek izvajanja tobačnega protokola. Nov program dela imamo. Kolege v Olafu sem pozvala naj uh, se čim bolj osredotočijo na uh, prihodnost, na spodbujanje ratifikacije v EU, še bolj pa tudi v drugih državah članicah izven EU mi kot EU smo že opravili svoj del naloge, želimo priti do številke 40 in želimo, torej, da bi ta platforma delovala, prav tako eh, naša tobačna direktiva. Eh, želimo, da bi vse skupaj bilo učinkovito. Poznate odločitve, ki smo jih sprejeli. Priznavamo tudi, da eh, sprejetjem odločitev o tem, da ko nismo podaljšali eh, sodelovanja s Filip Morisom, eh, lahko zaradi tega pride do neke uh, vrzeli. Naše delo je tudi usmerjeno tako, da uh, zagotovimo, da ta regulativna vrzel ne bo škodovala našim dejavnostim. Sama sem predvsej uh, eh, samozavestna, uh, da bo pač naše delo odgovorilo na vaše potrebe in zahteve. potem vzdržnost delovnih mest, eh, eh, torej delovnih mest, ki so ustvarjena z našimi investicijami. Mi sami tudi eh, govorimo o tem, ko gre za kakovost porabe denarja. Nekaj ukrepov že obstaja, ki omogočajo pregled trajnosti in vzdržnosti delovnih mest. Ne samo na začetku, ampak tudi po nekem časovnem obdobju. In to bom Eh, tudi upoštevala in prenesla naprej. No, še eno točko bom omenila, potem pa bom besedo predala kolegoma. Kar se tiče upravljanja skrbniških skladov, to je nekaj, kar mi eh, zelo resno jemljemo, eh, prav tako se zelo osredotočamo na to stališče kvalitetne porabe proračuna. Naš cilj je, da se doseže nek standard izvajanja upravljanja. E, torej, ta standard more, mora biti na ravni najboljših, ko gre za upravljanje skrbniških skladov in mi želimo biti e, vsaj tako dobri, če ne boljši od tistih, ki e, že delujejo na tem področju, ki že upravljajo skrbniške sklade. Eh, torej, ukvarjamo se z upravljanjem, potem s tem, kako zagotoviti, da bo parlament eh, poznal stvari, da bo zadovoljen s tem, kar mi delamo na tem področju. Vem, da eh, nimate veliko zaupanja glede tega. To razumem in zelo si bom prizadevala, da se to reši. Kar pa se tiče financiranja iz drugih virov, to je za nas zelo novo na začetku eh, smo eh, do vsega skupaj pristopali malo preveč naivno. Zdaj smo sprejeli nek dober pristop, naprimer Madat. To je eh, tako dobra stvar, da je zanimanje ogromno, vendar pa ni vse skupaj tako enostavno pogledati, kakšno je trženje, upravljanje in tako naprej. In mi na tem področju že uh, izvajamo veliko dela, upam, da boste kmalo videli napredek. Uh, no, uh, potem pa to, da se dosega rezultati s tistim denarjem, ki ga vložimo. Mm, Cili uh, so zato bistveni. Če sem iskrena, pa nismo zagotovili vseh uh, zahtev držav članic oziroma jih izpolnili na uh, uh, obvezujoč način. Poglejte si uh, instrument za Turčijo. Uh, države članice bi morale na obvezujoč način uh, zagotavljati denar. Uh, Torej, nekaj se moramo naučiti iz eh, tega, kar eh, se je dogajalo v preteklosti. Ko pa gre za ljudi, ki delajo s krvniškimi skladi, pa moram zelo pohvaliti njihovo uh, angažiranost, uh, vključenost, zavezanost in tudi napredek, ki so ga dosegli uh, pri kakovosti upravljanja v zelo kratkem času. To so torej tiste točke, o katerih bi spregovorila sama. Mogoče bi še o, o zelenitvi nekaj povedala. No, skoraj moram nekaj povedati o tem. Ne moram biti tiho na to temo. E, sama e, sem e, dolga leta delala na področju podnebnih sprememb. Moje poklicno ozadje je povezano z okoljem. To je pomembno tudi pri proračunu. Zelo tesno spremljamo pri vseh programih naše cilje. 20 odstotni cilj imamo, mi želimo to še preseči. 50-odstotni cilj smo si zastavili v okviru EFSI-ja, tako da eh, res želimo prehod na zeleno rast in zeleno gospodarstvo v Evropi. Ne gre samo za to, ker je stvar pomembna sama po sebi, ampak zato, ker če želimo konkurenčno gospodarstvo, moramo biti vodilni na področju ozelenitve in pa ozelenitve naših investicij. Hvala, zdaj pa besedo predajam kolegoma. Najprej kolegu na levi. Okay, I will start. Um, some very interesting. Dobro, jaz bom začel. Nekaj zelo zanimivih vprašanj je bilo zastavljenih in tudi zelo podrobnih. Storil bom, eh, oziroma potrudil se bom po najboljših močeh. Eh, torej, dobili smo 16 dodatnih mest po reorganizaciji leta 2015. Eh, to ne pomeni, da smo takoj dobili 16 novih zaposlenih, ampak je to daljši postopek. Ampak dejansko je to pomenilo, da uh, se je eh, kar močno povečalo število naših zaposlenih. In eh, z odpravo notranjih revizijskih služb v generalnih direkcijah se je pojavila določena vrzel, kajti te službe so zagotavljale zanesljivost, zagotovila nasvete in tako naprej. In to smo skušali, eh, z to vrzel smo skušali zapolniti z eh, to centralno revizijsko službo. Eh, skušali smo odgovoriti na pričakovanja. To je vodilo v omejena zagotovila za generalne direkcije. Prej eh, so, eh, smo imeli poročila, ki so eh, zagotavljala mnenje o notranji učinkovitosti. Sedaj si ogledamo vse službe in vse direkcije, ampak od leta 2015 zagotavljamo omejena zagotovila uh, o sistemu uh, oziroma za sistem finančnega upravljanja in to uh, temelji na delo, ki uh, ga uh, opravlja uh, ta uh, notranji revizijski organ. Ta omejena eh, zanesljivost eh, je eh, seveda bila spostavljena ob upoštevanju eh, omejitev eh, službe za notranjo revizijo aktivno razmišljamo eh, tudi o eh, odprtih eh, priporočilih, ki jih podajamo ob letnem poročilu. Kaj je potrebno z tem storiti? V določenih primerjih so generalne direkcije izrazile zadržke glede na našo analizo tveganja. In še prav posebej GD Defko in eh, GD za podnebje. Eh, ti dve generalni direkciji najbrž ne bi vložili zadržkov na eh, ključnih območjih, ampak priporočila smo pripravili glede na omejena zagotovila. In zato se je to tudi zgodilo. Omenjen je bil instrument za mir v Afriki. GD Defko je vložil zadržek tudi glede tega instrumenta. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z raziskovalnim e, področjem mnenje, pojavljamo. E, objavljamo vsako leto, tokrat smo e, dali pozitivno izjavo o zanesljivosti, vendar pa poleg eh, te izjave o zanesljivosti eh, izpostavljamo tudi področja, za katera menimo, da bi eh, si zaslužila več pozornosti, recimo obzorje 2020. Vedno bolj smo odgovorni od zvršnih agencij pri izvajanju proračuna na tem področju. in ogledali smo si še prav posebej, kako potekajo priprave in ugotovili smo, da obstajajo določena tveganja v zvezi z tem. In sicer eh, tveganja glede eh, splošnega podpornega sistema. To je pomembno za izvajanje eh, programov. Poleg tega so se pojavile težave z upravljanjem, z sprejemanjem odločitev eh, in pa potreba po izboljšanju sprejemanja odločitev. Poleg tega pa smo ugotovili, eh, da morajo posamezni organi tudi okrepiti svoj nadzor. To je še eh, eno pomembno področje, s katerim se ukvarjamo. Eh, skrbniški skladi, to je izpostavil eh, zadnji govorec. Eh, ključnega pomena je upravljanje. Odločitve o zanesljivosti, o finančnih odločitvah sprejemajo odbori, ampak vsi deležniki niso vključeni v te odbore in eh, potencijalni eh, donatori niso dobro obveščeni. Dali smo nekaj priporočil v zvezi s tem. Potem pa eh, neposredno upravljanje na splošno. Generalne direkcije trenutno nimajo strategije za razvoj, to pa je ključnega pomena za to, da bi, vsa, da bi celotna strategija delovala in Evropska komisija mora zagotoviti rešitve na teh področjih. V tem trenutku uh, Eh, generalne direkcije eh, nimajo strategije, eh, kar zadeva organe za izvajanje, kar bi pomenilo, da bi kolektivno vsi ti organi zagotavljali stoodstotno zanesljivost. Vprašanje v povezavi z GDNR. Gedenir eh, ni izvedel ustreznega okvira za oceno uspešnosti instrumentov eh, predpristopne eh, pomoči. In sicer gre tukaj za nagrado v primeru, da se je država kandidatka to zasluži in Gedenir povsem sprejema naše priporočilo. Eh, torej, generalne direkcije nasplošno sprejemajo naša priporočila in imamo zelo uh, eh, strok način ocenjevanja njihovih akcijskih načrtov. Torej, uh, zelo, zelo podrobno si ogledamo predloge v akcijskem načrtu, ugotovimo, ali so ti predlogi realistični, zadovoljivi in potem spremljamo tudi njihovo izvajanje. potem pa uh, ozelenitev, ena izmed uh, temeljnih uh, tem. Je tolmačenje pravil, to recimo velja za kmetijstvo, potrebno je zagotoviti učinkovit nadzor in v zvezi s tem smo prodali, podali tudi priporočila in uh, izvajanje akcijskega načrta si bomo ogledali uh, tudi uh, nekoliko kasneje. Veliko več podatkov lahko najdete v tem poročilu o posameznih revizijah. Videli boste, kateri so Katere so temeljne ugotovitve in kaj lahko pričakujete? Upam, da sem s tem odgovoril na vašo zaskrbljenost. Uh, Najlepša hvala in rada bi se upravičila gospe eh, Gresle. Eh, eh, zaprosila je za eh, dokument v zvezi z zaposlenimi in seveda vam bomo to zagotovili. Pozabila sem vam prej odgovoriti. Sedaj pa namestnik direktorja Kraftman. Hvala lepa, gospa podpredsednica, hvala lepa, predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil za vse komplimente, kar zadeva eh, kakovost dokumentov, ki smo vam jih predložili. Eh, zelo veseli smo eh, tega komplimenta. Kar pa zadeva vprašanje poročevalca gospoda Celerja. Gre za izvajanje člena 32.5. Če so stopnje napak trajno visoke, potem uh, ta člen uh, tudi nenehno uporabljamo. Uh, vidite lahko, katere ukrepe sprejemamo uh, v primeru, da je stopnja napak na določenem področju ali pa v primeru določene države članice konstantno visoka. Recimo v umestni uh, reviziji lahko vidite, da smo. Eh, upoštevali sporočila računskega sodišča Evropskega parlamenta in Evropskega sveta glede poenostavitve. Poenostavitev je najboljši eh, način za zmanjšanje stopnje napak in eh, veliko lažje je potem zadeve izvesti v praksi in zaradi tega smo poskrbeli za številne poenostavitve v okviru finančne regulative, v okviru pravil za posamezne sektorje in tako naprej. Na ta način upam, da bomo bolje eh, nadzorovali stopnjo napak. Eh, zagotovili vam bomo tudi poročilo, ki ste ga zahtevali in ki ga je zahteval tudi eh, svet. In sicer glede ukrepov, ki jih sprejemamo, da bi konstantno visoko stopnjo napak zmanjšali oziroma znižali. Eh, pri zadnji razrešnici ste podali to zahtevo in povdarili smo, da eh, nažalost prihaja do zamud. To ste že omenili in sicer pri izvajanju novih programov, programov za obdobje 2014 do 2020. Menimo, da bi bilo nekoliko preuranjeno, da bi že sedaj pripravili takšno uh, poročilo. Ampak. Uh, Odločili smo se takole, analizirali smo napake eh, v obdobju 2007 do 2013 in sedaj eh, preverjamo, ali novi proračunski okvir in tudi eh, predlogi, ki so bili podani v okviru umestne revizije, naslavljajo temeljne vzroke za te napake. Če ne, potem bomo sprejeli nadaljne ukrepe, ampak v poročilu, ki ga bomo pripravili kasneje letos eh, boste dobili te informacije. Potem pa dolgoročni cilji. Kdaj bodo bolj konkretni? Eh, umestno eh, poročilo je že korak v pravi smeri. Gre za konkretne predloge, kaj storiti. Poleg tega pa bomo do konca prihodnega leta predstavili nov večletni finančni okvir in Na ta način lahko zagotovimo bolj konkretno izvajanje dolgotrajnih ciljev na ravni posameznih programov. Kar pa zadeva priporočila specifična za posamezne države, eh, smo prejeli eh, konkreten eh, oziroma lahko najdete konkreten odgovor v delovnem dokumentu o zaposlenih, to je priloga 2, ki smo jo predložili Evropskemu parlamentu in svetu. V peti eh, točki je zapisano, da Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, da eh, svojim generalnim direkcijam naroči, da objavijo vsa priporočila specifična za posamezne države, ki so objavljena v tekom eh, evropskega semestra oziroma priporočilih o letnih dejavnostih. Gospod Celer, eh, te, pri tem priporočilu smo zgolj razjasnili eh, kontekst eh, celotne situacije. Naj navedem naš odgovor. Zapisali smo sledeče. Generalne direkcije Evropske komisije ne izdajajo priporočil za posamezne države individualno. Ta priporočila predlaga Evropska komisija in jih potem formalno sprejme svet po razpravah v pristojnih eh, odborih in eh, v ustreznih formacijah sveta. Eh, podrobno poročanje o dejavnostih poteka v okviru poročil o posameznih državah v okviru Evropskega semestra in ta poročila se pripravljajo letno. Eurostat poleg tega letno objavlja tudi zadnje podatke glede izvajanja strategije Evropa 2020 in uh, generalni eh, sekretarjat uh, eh, to vključil v svoje poročilo o, o evropskem semestru in o tem, kako uh, letne dejavnosti prispevajo k priporočilom specifičnim za posamezne države. Dober primer v tem okviru je GD za zaposlovanje, vendar pa so tukaj tudi drugi primeri. Uh, kar pa zadeva um, IAMRs eh, v eh, zunanjih eh, delegacijah. Mislim, da boste odziv obeh komisarjev predmet predstavitve, ki bo potekalo oziroma zaslišanja, ki bo potekalo v tem odboru. Potem pa, gospod Celar, ste komentirali tudi da eh, naj bi eh, poročilo eh, prejeli prepozno eh, za eh, to, da bi eh, lahko računsko sodišče izvedlo eh, pregled eh, in eh, da bi lahko ustrezno eh, pregledalo dejavnosti, eh, ki so eh, vključene v to eh, poročilo. Pri eh, poročilu o upravljanju smo eh, dejali, da bomo zagotovili računskemu sodišču vse podatke, tako da bo lahko izvedlo oceno učinkovitosti. Pri tem pa je potrebno upoštevati roke, ki jih imajo države članice glede izvajanja proračuna Evropske unije. Torej, eh, obstaja določen pritisk, eh, poleg tega se srečujemo z določenimi izzivi in ugotovili bomo, eh, kako, kaj lahko storimo, tako da bi sodišču lahko zagotovili ustrezne informacije o letnem upravljanju in pa učinkovitosti. Poleg tega je poročevalec zastavil uh, vprašanje tudi v zvezi z globalno izjavo o zanesljivosti eh, strani Evropske komisije, tudi to je omenjeno v poročilih o upravljanju. In eh, moram navesti tudi eh, podpredsednico eh, Georgijevo, zelo jasno je v letnem poročilu o upravljanju in uspešnosti zapisano, da eh, Evropska komisija prevzema politično odgovornost za izvajanje proračuna z tem poročilom. Torej, to eh, sporočilo je izjemno jasno. Sedaj pa še eh, sporočila oziroma komunikacije v zvezi oziroma sporočila v zvezi z um, dejavnostmi v, v posameznih državah članicah. E, če se ogledate poročila, ki so bila e, pripravljena v posameznih letih, lahko ugotovite, da prihaja do včasih celo pomembnih e, razlik. Zakaj? Zato, ker če ugotovimo, da obstaja določen problem, potem z državami članicami razpravljamo o akcijskem načrtu in ta akcijski načrt se potem izvaja in šele, ko je izveden, so. Um, Eh, izvedena plačila, eh, so izvedeni eh, korekturni postopki in se nadaljuje izplačilo sredstv. Zaradi tega si morate ogledati večletne podatke. Gre namreč za dolgoročnejšo analizo vaših ugotovitev. Poleg tega pa ste omenili tudi neto popravke zmeraj eh, imamo razpravo o neti, neto popravkih in eh, na vzkrižnih številkah, ki jih objavljamo v letnih poročilih. Na področju kmetijstva eh, imamo zmeraj neto popravke, sredstva se zmeraj vrnejo v proračun Evropske unije, pa tudi povračila sredstev se stekajo v proračun Evropske unije. Na področju kohezije lahko eh, države članice neupravičene izdatke nadomestijo za upravičenimi izdatki. To je predvideno v eh, uredbi in cilj je, da eh, zagotovimo učinkovito evropsko regionalno politiko. Poleg tega pa ste zastavili tudi konkretno vprašanje, kakšen natančno je znesek neto finančnih popravkov v odgovor eh, Evropskemu računskemu sodišču in v odgovor eh, temu odboru smo to informacijo vključili v eh, sporočilo o zaščiti Evropskega proračuna za letošnje leto. Gre za razdelek 3.1 na strani 18. In tam je zapisano, da je znesek eh, neto eh, popravkov 1,15 milijona evrov. Leten znesek pa znaša 362 milijonov evrov. Upam, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Lepša hvala. Ja, vielen Dank in... Hvala lepa vsem trim EMRA, to sem jaz dobila pred dvema dnevoma ali tremi in sem bila hvaležna za to, vendar ne vem, ali sem Ali je to bilo namenjeno samo meni ali bi to morala posredovati tudi drugim? Jaz tega poročila nisem posredovala ostalim, sedaj pa vem, da eh, ga moram v prihodnje posredovati drugim. Večkrat se pojavi ta problem, da se ne ve, kdo je dobil dokumente, kdo pa ne, ampak seveda so dokumenti na razpolago. Se bomo še imeli. Um, um, tudi sejo o um, oceni številki Digidevka. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim ponovno pozdraviti podpredsednico komisije gospod Georgijevo v našem odboru. Pred kratkim smo se že sestali. Gospod Ciler je že postavil veliko vprašanj, ki jih ne bom ponavljal. Vendar želim um, odgovor na naslednja vprašanja moje politične skupine. Ta kodeks ravnanja, kako je s tem, gospa komisarka? Gre za dve področji. Vi ste se osredotočili predvsem na 18 mesecev, kaj je dovoljeno in kaj ne vendar so bili tudi primiri, ko, v, eh, ko bi bilo treba reagirati v eh, obdobju petih let, medtem ko je oseba še opravljala svojo funkcijo. Torej ta sistem, ta sistem opozarjanja, ko je mogoče eh, komisar omenil nekaj, pozabil nekaj omeniti, to ne funkcionira in to eh, pogosto moti ljudi. Potem še nekaj v zvezi s um, kodeksom ravnanja. Če, naprimer, nek komisar potem postane poslanec in je, uh, ima pravico do odpravnine eh, v roku teh 18 mesecev, ali naj bi združil torej obi plači, uh, plačo kot bivši komisar in plačo kot poslanec. Vem, um, nekateri so mladi, imajo talente, jih ne smemo blokirati teh oseb, vendar potrebujemo večjo jasnost, kako naj to funkcionira. Po eni strani imamo predpise, po drugi strani pa seveda. Po drugi strani pa moramo uh, paziti na Eh, spoštovanje teh pravil in včasih se zgodi, da se šele po več letih izvejo določene zadeve in potem imamo težavo s tem. Gospa podpredsednica, politika komisije. Mm, torej, govorili smo z različnimi generalnimi direktorati in gre za več področji. Kako se upravlja s temi sredstvi in kako eh, bo eh, do izdana sredstva 2014-2020. Po letu 2015 je bilo porabljenih razmeroma malo sredstev. In sprašujemo tudi, v zvezi s proračunom usmerjenem v rezultate. Kako eh, vpliva ta nov pristop eh, v zvezi s proračunom in katera je razla, razlika med zahtevki za povračilo sredstev in dejanskim eh, vračanjem sredstev. To je pomembno za nas, da vidimo, kakšne so razlike. In naslednje vprašanje. Če internaliziramo interne revizije, potem si želimo videti rezultate, želimo videti učinek teh rezultatov. In ta centralizirana notranja revizija ali nam omogoča proračun usmerjen v rezultate ta način dela. Torej, porabili smo določena sredstva, um, nek generalni direktorat potem pravi, nismo mogli tega preveriti, ker je pristojen drug generalni direktorat in konec koncev je tako, da imamo samo splošne predstave o tem, kaj smo hoteli doseči in kaj smo potem dejansko dosegli. Prihaja pa tudi do zamud v okviru večletnega finančnega okvira. Slišim, včasih, da je razloga, razlog za zmudo v pomankanju zmogljivosti. In potem slišimo, da gradnja, da vzpostavitev zmogljivosti sploh ni prednostna naloga, da imajo, določene, da imajo države članice določena pričakovanja v zvezi s tem. In to naj bi Torej, ta capacity building, postavitev zmogljivosti bi morala potekati tudi znotraj EFSI-ja, vendar se to ne dogaja. Zato sprašujem, eh, koliko sredstev eh, je potrebnih za to in kakšne cilje želimo doseči. Pa še tretje vprašanje, tretje področje. Vedno govorimo o poenostavitvah. Kaj pa deficitom, s primankljajem oziroma kaj je s morebitnim presežkom in kako bo to zgledalo po letu 2015. Ali bo tako, da če bo pres, eh, primankljaj prevelik, da bomo potem morali krajšati sredstva za določene države članice. Ali vidite, Eh, ali predvidevate zmanjšanje sredstev v proračunu za določene države. Še enkrat najlepša hvala za vašo predstavitev, ki me je prepričala. Um, govorili ste zelo jasno in to je bilo tudi zelo razumljivo in to nas veseli. Gospa podpredsednica, prosim. Uh. Uh, Hvala za prijazne besede. Um, in um, seveda ta pohvala velja predvsem osebju, ki je pripravilo gradivo za današnjo sejo. Zelo eh, cenim, da je kodeks ravnanja nekaj, o čemer moramo nadaljevati razpravo to ni nekaj, kar se reši enkrat za vselej. In seveda želimo pri tem iskreno sodelovanje s parlamentom. To, kar sem jaz povedala, je, to, da imamo kodeks ravnanja, ki zrcali zahteve pogodb in v primerjavi z državami, članicami in drugimi institucijami so to višji standardi. E, torej, naš predsednik je um, prepričan o tem, da moramo izvajati kodeks ravnanja, ki ga imamo in da se moramo učiti iz tega izvajanja veste, da smo spremenili deloma eh, kodeks ravnanja od eh, trenutka sprejetja do danes, se pravi, da smo že dokazali, da smo odprti za te spremembe in te spremembe so šle v smer boljšega razumevanja pravil in tudi, da eh, smo bolj previdni. Če si ogledamo, kje smo danes, se moramo seveda vprašati, ali je to, kar se je pojavilo sedaj v javnosti, te time, ali so to uh, posledica šibkosti kodeksa ravnanja ali pa so razlagi za to drugačne. Torej, mi smo mnenja, da kodeks ravnanja zagotavlja jasnost, eh, kar zadeva eh, odobritev postopkov, ko še imaš funkcijo. Jaz vem, kaj mi je dovoljeno in kaj ne. In če me nekdo eh, prosi za neko honorarno dejavnost, vem, kakšen je postopek. Ta postopek je. Um, natančno določen in tudi predsednik ima besedo pri tem. Razen tega imamo tudi jasnost glede tega, kaj se zgodi, ko končamo funkcijo. 18 mesecev um, angažma, um, torej poklicn, mora, torej je treba obvestiti komisijo o poklicnih dejavnostih. Nisem natančno citirala koliko takih dejavnosti je bilo prijavljenih in sicer za 18 mesecev po koncu prejšnje komisije je bilo prijavljenih 114 dejavnosti, od teh 114 jih 40 bilo naslovljenih na eh, komisijo za etiko. Če komisija za etiko da Eh, negativno mnenje, potem je bivši komisar lahko eh, prosil za razlago, ampak v petih primerjih, ko je bilo negativno mnenje, so odstopili od te dejavnosti. Se pravi, da je jasnost, kar zadeva dejavnosti po mandatu. Kar zadeva preglednost teh sklepov, ne bi mogli biti bolj pregledni. Torej, ko etična komisija spremlja, sprejme odločitev, se to objavi na spletni strani in vsak ima dostop do tega. Torej, ta standard preglednosti je zelo visok in v bistvu um, niti ne bi mogli storiti več. Potem gre za izjavo o interesih, je, to je v uh, odgovornosti vsakega komisarja. Vloga Eh, torej, možno je seveda eh, prositi za nasvet, obstaja mehanizem, če ne veš natančno, kaj eh, lahko narediš, eh, se lahko, lahko uporabiš nek mehanizem, ki ti pri tem pomaga. Potem imamo tudi jasnost glede lobistov, eh, dostop za nje, eh, obstajajo tudi nova pravila za njihov dostop, torej imamo kodeks ravnanja, ki je pravzaprav v skladu z mednarodnimi zahtevami in um, pravila so višja kot v državah članicah in v drugih inštitucijah EU. Tam smo danes, vendar vemo in to želim ponoviti, da noben tak dokument ni uklesan v kamen. Seveda bomo še naprej spremljali eh, dogajanja in izvedli ustrezne prilagoditve po izraženih skrbih. Um, slišala sem naprimer predlog, ki ima določene zasluge in sicer, da bi um, podaljšali to obdobje na pet let, um, da bi v petih letih veljala ta pravila za dejavnosti. Um, ampak, če si mlad, če postaneš Eh, kot eh, komisar Kosimnat in si potem zelo omejen v nadaljnih dejavnostih, pa potiku mandata, bi to seveda ustvarilo um, oviro za najboljše, da bi postali komisarji. Um, torej, eh, te razprave seveda, te razprave se nočemo izogniti, ampak treba je upoštevati te vidike razen tega moramo tudi eh, vedeti, kakšna je narava problema in ali je to pravo sredstvo za rešitev tega problema. Eh, rekli ste nekaj, s čimer se popolnoma strinjam, izvajanje. Eh, torej, eh, treba je pravilno razumeti in pravilno oceniti in izvajati te pravila. Kar zadeva kozijsko politiko, pa bom prosila Manfreda, da vam posreduje bolj podrobne podatke. Želim povedati samo to. Torej, um, zavidati, zavidali naj bi se dejstva, da kohezijska politika koristi predvsem državam in tudi o njih kot celoti. In dokazi so jasni. Imamo ocenjevalno poročilo 2007-2014. Vendar priznati moramo tudi, da um, Mm, gre za določitev prednostnih nalog, izvajanju tega in naša naloga je, da se poveča kakovost investicij v kohezijo in da bi eh, upravičenci dobili ta denar in da bi to um, bilo tudi, da bi od tega profitirala konkurenčnost Unije. Ampak podrobnosti, kot rečeno, bo povedal kolega. Vprašali ste tudi, kako je s poenostavitvijo. Poenostavitev je enostavno nujna. Finančna uredba je najboljše urodje za to in do naslednjega, do sredine naslednjega leta uh, moramo um, se ustrezno organizirati. Um, torej, ta um, ciljni datum poznamo. Če želimo vplivati na naslednji večletni finančni okvir, moramo se dogovoriti do sredine naslednjega leta. Gre pa predvsem tudi za um, razumno uh, poenostavitev, ki ne omejuje finančnih um, odgovornosti. Kar zadeva uh, e, reduciranja sredstev, vi ste to verjetno omenili v kontekstu Brexita ali sem vas narobe razumela. Ja, do določene mere gre za Brexit, ampak če je nek presežek, ali te države potem potrebujejo denar ali ne in ali so sposobne črpati ta sredstva ali ne. Če ne, se postavi vprašanje, kaj narediti s tem. Ja, zdaj sem razumela. Uh, zdaj sem razumela. Prvič jaz sem um, vendarle optimistična, da um, bo prišlo do pospešitve izvajanja novega programa. Zakaj? Um, v čem vidim razlog za ta optimizem? Dva dejavnika, ki budita, ki povzročata zamude, je eno z, um, izvajanje starih programov um, in um, pokrivanje teh starih stroškov in predvsem tudi prilagajanje novim zahtevam. In to um, stari program se počasi končuje, to je za nami in zdaj um, um, pa so organi, ki potrjujejo pripravljene za delovanje. 2016 bo torej leto eh, največje upočasnitve in to je seveda slabo in ne podcenjujem pomina tega, kaj ti zaostajamo. Tudi v primerjavi z lanskim letom, če si ogledamo um, plač, um, napovedi plačil, vendar um, um, v državah članicah um, so se začeli tudi že novi programi. Um, in največja spodbuda je, da iz starih programov ne dobijo denarja nazaj. Torej, v bistvu nimajo druge možnosti, kot da pospešijo izvajanje novih programov. Če si ogledamo projekcije za plačila, uh, potem smo sedaj optimistični, da dokler spoštujemo globalno maržo za plačila in se ta uh, potem premika in eh, uporablja v naslednjih letih, nimamo problemov, če to spoštujemo. Torej, če se ne uporabimo letos in ne bomo uporabili naslednje leto, se prenese skozi globalno maržo za plačila v naslednja leta tega programskega obdobja. In te projekcije nas navdajo z optimizmom, da eh, to ne bo vodilo do rezov, rezov sredstev. Ampak zdaj se soočamo tudi z vprašanjem Brexita. Nočem špekulirati glede tega, kaj ti enostavno ne vemo, kaj eh, zdru, namerava Združeno kraljestvo storiti in kakšne bodo eh, posledice tega za proračun EU. In ker ne, ne vemo, je bolje, torej to bo seveda dolg proces pogajanj in bomo imeli veliko časa, da ocenimo, kaj pomenijo njihove želje, če jih prenesemo v proračun. Včasih slišimo, da bo to čisti izstop, potem spet slišimo, da želijo imeti dostop do notranjega trga in da so pripravljeni plačati za to, torej pogledi so različni. In mislim, da je pošteno, če rečemo, da izhajamo iz eh, proračuna za izvajanje programa, takšen kot je. Pomirja me, da Združeno kraljestvo, eh, zahvaljujoč Margaret Thatcher, je izpogajala zelo dobro pozicijo v proračunu in zato je relativen prispevek proračun, v proračun manjši kot relativna gospodarska teža te države. No, ta prispevek je bistven, ni neznaten. Eh, vendar mislim, da tudi 27 držav eh, bo to zmoglo, če bo eh, do okoliščine to zahtevala. No, štirje kolegi še želijo besedo, zato vas prekinjam, gospa podpredsednica. Po 90 eh, minutah ste samo dva kolega dobila besedo, sedaj pa kolega Ashworth. Um. Želim pozdraviti podpredsednico in eh, dobrodošlica je tokrat eh, seveda drugačna, ma, malo drugače eh, zamišljena in sicer smo veseli, da eh, niste bili izvoljeni v drugo funkcijo. Eh, Um, torej, to poročilo je dejansko napredek. Mislim, da se vam moramo za to eh, zahvaliti vam in vašim sodelavcem za ta napor. Um, želim se odzvati nek nekatere pripombe, kar zadeva zmanjševanje stopnje napak. Vsi se strinjamo v tej dvorani, da je največja kompleksnost tega postopka um, vodi tudi v, do večje stopnje napak in nepravilnosti. In hvala za vaše prijasne pripombe v zvezi s poenostavitvijo. In jaz um, sem vesel, da je komisija tako predana poenostavitvi in to se mi zdi danes bolj pomembno kot kdajkoli prej. Vendar želim um, poudariti tudi nekaj, kar je rekel poročevalec. In sicer, da v glavnem iste napaka in pomankljiva skladnost na istih področjih se ponavlja. Bodi si, da gre za um, države članice ali, za, ali tudi za področja dejavnosti. Torej, te nepravilnosti se dogajajo na istih krajih in rekli ste, da se posvečate tem šibkostim, ki se vlečejo. In zato vas sprašujem, kakšne akcije pa so bile sprejete, kakšni ukrepi so bili sprejeti. V preteklosti smo rekli, da kjer so te šibkosti trajne, moramo spremeniti bodi si postopek, bodi si tudi začasno prekiniti eh, izplačila. Vi ste rekli, da boste še poznaje poročali o tem ampak um, malo bi želel pritisniti na vas, da nam podate tudi kar konkreten primer, kateri ukrepi so bili sprejeti in kakšen je bil rezultat teh ukrepov. Bomo kar nadaljevali s uh, kolegom Sabamo, ki um, mora potem zapustiti to sejo. Torej, jaz uh, imam toliko pristojnosti v tej hiši in uh, enostavno um, moram iz dvorane v dvorano. Imam samo um, tri točke, ki jih želim tu umeniti. Najprej seveda hvala gospa podpredsednica, hvala službam za že dobro opravljeno delo, ampak prvič to, kar potrebujemo, ni samo neka trajnost, temveč tudi stroga eh, uporaba 32. člena 5. odstavka finančne uredbe. Torej moramo videti, ki so problemi, če je ta stopnja skozi visoka. In eh, komisija ima ključ do tega. Ne sme biti nobene eh, ohlapnosti glede obravnave določenih drž držav. Rekli ste, da se bo komisija eh, vrnila na priporočila za posamezne države. In ne glede na odgovore, ki smo jih ravno kar slišali, si pravzaprav pričakujemo še več tega. In Eh, moramo reči, da je pravzaprav eh, bilo tudi že dovolj časa za to, da se odgovori na naša vprašanja. In razen tega potrebujemo preglednost tudi za eh, upravljanje sredstev za zunanjo pomoč. Ni nobene pravne podlage, da te informacije sistematsko ostajajo tajne. To je to, kar smo hoteli danes povedati. Hvala. Frau Vizepräsidentin, bitte. Uh, Kar zadeva te um, šibkosti, ki ostajajo, seveda je naša naloga, da ugotovimo, ki, katera so ta področja in potem uh, e, usmirimo nadzor služb na ta področja. Potem ukrepi, um, torej to so predvsem um, stroški. Uh, um, in to se uh, izvaja uspešno in je vodilo tudi v sistematsko zmanjševanje napak. Sicer eh, to ni mogoče uporabiti v vseh primerjih. Ugotovili smo, da naprimer majhni raziskovalni programi eh, pri majhnih programih je da um, ta premik vodi do potencijalne izgube denarja in da bi raje imeli sistem poročanja tako, da bi uh, se jim izplačevalo, uh, eh, vačeval denar na tej ravni. To je en konkreten primer, kjer vidimo napredek. Ampak mogoče bodo kolegi še kaj eh, dodali k temu potem. Uh, kar zadeva člen 32 skozi 5, to v različnih državah, v različnih sektorjih in v različnih časovnih obdobjih um, um, je to pomembno. Um, vendar rekli ste, da obstaja neka um, stalnica in eh, treba je seveda eh, razlikovati, um, ki prihaja do ponovitev ali ki um, so te številke slučajno višje, kar zadeva priporočile za posamezne države. Na to torej moramo um, oceniti, kaj je bilo storjeno v državah članicah in kako so se glasovala, kako so se glasila priporočila. Vendar moram reči, da danes ne morem povedati več. Mi se bomo na to še koncentrirali, ne vem, mogoče ima Manfred kakšne boljše novice glede tega. Na vsak način um, bomo obravnavali to točko še naprej. Spin je glavna služba, ki se ukvarja s tem, kar zadeva zaupne informacije. Manfred, kaj pa lahko rečemo o tem? Torej, vprašanje je bilo, da eh, ne zadržujemo informacij, ki bi, ki jih želijo. Torej, standardna opcija je, da zagotovimo te informacije. In tako kot predsednica ve, eh, to dosledno izvajamo v Bađu in tudi torej, ta standardna opcija je, da zagotovimo te informacije. Ja, danke schön. Die nächste auf der Rednerliste ist die Kollegin Ayala. Die ist jetzt gerade draußen. Kollegin Ayala je naslednja, ki je šla ravno kar ven. No, potem sem pa jaz na vrsti. To je dobro za me. Ja, wir haben ja. Hvala. Um. Torej, interni revizor um, pripravi tudi poročilo za kolegi o lastnem um, letnem poročilu, ki se v zanimivih točkah razlikuje od tega, kar smo prejeli mi ali lahko po finančni uredbi eh, zaprosimo za to poročilo in predvsem, ali eh, je potrebna pisna prošnja ali zadostuje ustna, da bi prijeli to poročilo. Generalni direktorat se pr pr proračun se bo razdelil na dva generalna direktorata. Smo mi to pravilno razumeli? Ne, očitno. E, jaz tega nisem prav razumela, drugi kolegi že potem pa samo, torej bo samo še en namestnik generalnega direktorja. Videli smo, da je veliko namestnikov generalnih direktorjev, to so nove službe, ki se ustanavljajo. Ali imamo pregled nad tem, koliko novih namestnikov generalnih direktorjev imamo? 2015 Eh, to so ponavadi visoki stroški in dobro bi bilo, če bi dobili tudi eh, utemeljitev, zakaj eh, potrebujemo tega namestnika, medtem ko se zmanjšuje število, število osebja za pet odstotkov. Torej, želim si poročilo o tem. In kolegu Lazaru se opravičujem, nisem mu dala besede vendar poročilo o finančnem upravljanju je zelo zanimivo, ker kaže, da se problemi finančnega upravljanja večajo in ne zmanjšujejo in kljub prizadevanjem komisije za večji red imamo osem eh, eh, torej rebalancov proračuna. Eh, število se je celo povečalo šest na osem. Uh, to je skoraj en tak rebalans na mesec, če otegnemo počitnice, gospa podpredsednica. Ali ste že kdaj razmislili o tem, da bi letni proračun enostavno pustili? To bi bila bistvena poenostavitev, kaj ti v posameznih razdelkih eh, moramo upoštevati te zgornje meje iz večletnega finančnega okvira. To bi bil ogromen ukrep poenostavitve, torej to je bilo resno vprašanje kajti kot članica odbora za proračun se tudi um, ukvarjam s tem in sem zelo kritična glede ukrepanja. In potem 339 milijard neporavnanih računov, to ugotavlja računsko sodišče. To število, ta številka raste. Komisija ni kriva, ampak potrebujemo nek načrt, kaj bi si lahko predstavljali. Računsko sodišče pravi, da potrebujemo nek, neko napoved teh izplačil. Torej, kaj bi si lahko zamislili, če držav članic ne moremo, um, ne moremo uh, prisiliti, da uporabijo ta denar? Um, torej, gre za rale. Um, In tudi za notranjo revizijsko službo bi bilo dobro, da razmisli o tem, kako zmanjšati to številko. In ali ima notranji revizor pregled nad tem, koliko projektov od 2007 do 2013 je bilo financiranih iz strukturnih skladov? Bilo bi zanimivo vedeti, koliko jih je bilo generalni direktorat eh, pravi, da je to, torej pristojni generalni direktorat pravi, da je to, da je bilo en milijon takih projektov, ampak dobro bi bilo, če bi vedeli dejansko številko. Um, um, Zagotovili bomo poročilo in ozirala sem se tudi kolegoma, ne potrebujemo pisne prošne. Eh, zdaj bomo upoštevali to prošnjo, ki ste nam jo eh, podali zdaj. Eh, glede generalnih direktorjev, ogledali smo si naše upravljalne sposobnosti in kapacitete in ugotovili smo, da funkcija namestnika generalnega direktorja, da je bila vzpostavljena ne na zelo pregledeni sistematičen način po različnih generalnih direktoratih. Zato bi si eh, želeli bolj sistematično in eh, konsistentno izvajanje te funkcije namestnika generalnega direktorja. Generalni direktori bodo pogledali, kaj je treba narediti za to, da bomo imeli eh, dobre rezultate na področju upravljanja. Nekaj novih mest je bilo oblikovanih v DG Bač. Naprimer, to sem omenila, lahko vam tudi podam razlago za to ta sodi namreč v moj generalni direktorat. Nekaj takih eh, mest je torej bilo ustvarjenih na področju sinergij in tako naprej, tam smo želeli ustvariti prihranke, ampak to zahteva tudi zelo močno upravljalsko sredotočenost. Eh, nekatera mesta smo pa ukinili v določenih generalnih direktoratih, naprimer v regijo, bomo eno tako mesto ukinili. Eh, menimo namreč, da imajo povsem dovolj mest za delovanje tega generalnega direktorata. Nekaj mest smo ukinili tudi na področju svetovalcev, torej eh, funkcije eh, svetovalcev za generalne direktorje. Naš cilj pa je, da dosežemo neko ravnotežje. Mogoče eh, smo imeli nekaj novih mest v krajšem obdobju, ampak treba je gledati daljše obdobje. Zelo smo se osredotočali tudi na uravnoteženost med spoloma v upravi. Ko smo začeli, so bile samo štiri ženske namestnice generalnih eh, direktorjev, eh, dve sta potem napredovali in ostali sta samo dve. Nismo ustvarjali posebnih delovnih mest za ženske, to eh, vam moram zagotoviti. Vedno gre za zasluge če sta dva kandidata, moški in ženska, pa je moški boljši, če ima boljšo usposobljenost, ehm, potem mesto dobi moški, seveda. Če pa sta enakovredna ali pa je ženska boljša, potem pa mesto dobi eh, ženska. Moj generalni direktorat vedno uporabljam kot primer. Eh, dobili smo eh, kolega, ki je namestnik generalnega direktorja. Eh, zato ker je bil najboljši, prav tako nek eh, belgijski namestnik generalnega direktorja. Eh, ta dva kolega sta dobila mesti, zato ker sta bila najboljša. Imamo pa tudi cilj 40 odstotkov žensk na vodilnih mestih. Zagotavljali bomo informacije glede teh premikov in novih mest, premestitev ljudi na vzgor in na vzdolj. In eh, vedno, ko bomo kje ustvarili kakšno novo delovno mesto, vas bomo tudi obvestili. No, v Skiku, eh, v mojem generalnem eh, direktorju, tam je bil samo generalni direktor, zdaj pa smo ustvarili tudi novo delovno mesto za konference in upravljanje. To danes vsak generalni direktorat izvaja po svoje konferenčne dvorane in upravljanje konferenc. To je dražje, kot bi moralo biti. Mi želimo stroške znižati in zato smo ustvarili za to obdobje s tem konkretnim ciljem tudi mesto eh, namestnika generalnega direktorja. Ko pa bomo imeli funkcionalno upravljanje konferenc, bomo to mesto spet umaknili. Lahko vam zagotovimo seveda eh, tudi več podrobnih informacij. Potem zadnja točka je bila o 339. Eh, milijardah, no, ampak nekaj tudi v notranji reviziji, zato bo spregovoril kolega. No, če se eh, ozremo nazaj, govorili smo o delovnem dokumentu glede osebja. Rekel sem, eh, da je ta dostopen v Eurlexu, v bazi podatkov, ni pa dostopen vsem, kar pa se tiče poročila 99 skozi 3. Eh, to je poročilo notranje revizije eh, za komisijo. Torej, tukaj je bilo nekaj težav eh, in to je ta uradna razlaga. Kar pa se tiče projektov, ki se še izvajajo, mm, notranja revizija nima vseh teh podatkov. Mi nadzorujemo notranje nadzorne sisteme, nadzorujemo generalne direktorate, ki so odgovorni za nadzor Mislim pa, da te informacije lahko zagotovimo. Eh, torej, zagotovili vam bomo dostop, nimamo v svojih bazah podatkov teh konkretnih informacij, ampak lahko jih pa pridobimo. Hvala. No, še neporavnane obveznosti. 217,6 milijard znašajo neporavnane obveznosti, ne pa 339 milijard, kot ste rekli vi. Uh, S tem smo se ukvarjali pri napovedih eh, za cash flow na srednji rok. Skupaj z državami članicami smo analizirali, eh, koliko tega lahko ukinemo, eh, koliko teh zadev bo vodilo v plačila, koliko stvari bo izvedenih. To pa bo treba proučiti tudi, ko bomo dobili na mizo nov večletni finančni ukvir. Eh, gospod, ki je postavil vprašanje, je že zapustil dvorano. Glede eh, člena 32 skozi 5 eh, delamo vas čas in tudi zelo konsistentno, še posebej, ko gre za vsa omenjena vprašanja. Najboljši dokazi so zadržki v poročilu o letnih dejavnostih. Tam zelo jasno lahko vidite, kje so problemi, kateri so ti problemi in kaj smo naredili za to, da te probleme rešimo. Potem so tam zapisani tudi vsi rezultati. Hvala. Hvala. Kolegica Ajala je naslednja na seznamu govorcev. Hvala, gospa predsednica. Hvala uh, tudi za prisotnost gospe podpredsednice in pa njenih služb. Hvala za vse informacije. Gospodu Celerju pa se tudi zahva, zahvaljujem za vse interes, ki ga je izrazil za pripravo poročila in pa sodelovanje s poročevalci v senci ko gre za prihodke, eh, bi rada postavila eno vprašanje. No, eh, letos eh, se je nekaj pojavilo, ampak to je že stara stvar, tudi v prejšnjih letih smo bili priča temu in v odboru kont smo tukaj zato, da nadzorujemo goljufije, tudi ko gre za prihodke. Konec leta 2014 in 2015 stvari še niso bile rešene. Naprimer, ko gre za nespoštovanje carinskih pravil strani držav članic. Tudi komisija je določene te probleme sama identificirala. Ne gre samo za računsko sodišče, ampak tudi komisija je ugotovila napake. No, eh, zanima me potem finančni učinek teh napak in eh, prosim vas, Eh, mi smo odgovorni za razrešnico 2014, prosim vas, če nam to razložite. Na kakšen način so bile stvari izboljšane? Potem drugič. V letnem poročilu eh, računskega sodišča za letos so nas opozorili, in to je bila tudi moja skrb, opozorili na uh, finančne. Uh, finančno strukturo, naprimer, ko gre za eh, neposredno pomoč, tam prihaja do znižanja eh, v korist eh, investicijske banke. Potem smo imeli tudi dolgo razpravo, vse skupaj v zvezi s proračunom, glede tega, kako izboljšati težave. No, kar se tiče finančnih instrumentov, Okrog tisoč naj bi jih bilo, so nam rekli. E, imamo tukaj tudi poročilo računskega sodišča v zvezi s tem. Mi smo lani to poudarili, pa me zato letos zanima, če so bile vzpostavljene kakšne omejitve. Nekateri komisari in komisarke e, e, e, menijo, da bodo vse lahko uredili, sposojili. Eh, za 30 let, eh, naprimer eh, na področju prometa je tako. Potem pa še um, denar, ki ga pridobimo nazaj. Ko se izvaja proračun uh, tekom sedmih let, uh, Eh, moramo zagotoviti, da bomo na koncu imeli eh, večjo zaščito kot na začetku. Državljan mora eh, vedeti, da se proračun izvaja sedem let, potem, da se določena sredstva tudi zahtevajo nazaj. V parlamentu smo zahtevali fleksibilnost, sama sem za to. No, potem smo imeli pa pogajanja o teh nazaj pridobljenih sredstvih. Z državami članicami se vedno eh, pogajamo o tem, vse čas je nekaj govora o tem. Naša dolžnost je, da pride do tega eh, povračila sredstev, ampak eh, države članice morajo zagotoviti del sofinanciranja. To pa, do tega pa včasih ne pride, zato ker so bili uvedeni določeni popravni ukrepi. Kako zagotoviti, da bo to vse skupaj bolj učinkovito, da bo imelo boljše posledice. Torej, ali je pri eh, tem pridobivanju denarja eh, nazaj prišlo do kakšnih posledic, do eh, kakšnih elementov, ki bi nam lahko pomagali vnaprej. To se potem znajde na ramenih davkoplačevalcev. Torej, ne smemo iti v škodo evropskega proračuna, ampak želimo, da se pojasni, zakaj tisto, kar ni bilo ustrezno eh, plačano, eh, torej, da na koncu to breme pristane na ramenih davkoplačevalcev. Eh, to so stvari, ki jih vlade niso pravilno izvajale. Mislim, da bi morali vlade in pa tudi regionalne organe pozvati, da bolje načrtujejo programiranje svojih eh, sredstev in pa porabo sredstev. Obzorje 2020, eh, tukaj je računsko sodišče letos opravilo odlično delo, to moramo priznati. Eh, pomemben del proračuna se je eksponentno povečal in odgovori služb komisije na tem področju Eh, so pa tukaj zame zaskrbljujoči. Včasih odgovora sploh ne dobimo, včasih se ne upoštevajo priporočila sodišča. Pri obzorju 2020 so bile tudi ugotovljene težave leta 2015 in moramo narediti vse, da jih rešimo. E, ko bo prišel komisar Moedas, bomo govorili tudi z njim, ampak zdaj bi vas. E, prosila, da službe komisije čim prej odgovorijo eh, na vse potrebno in na vprašanja, ki jim jih zastavimo. Hvala. I, uh, I would, uh, the, uh, no, glede finančnih instrumentov in pa eh, neto korekcij ter uh, povračil, uh, nekaj o tem. Uh, glede obzorja 2020 pa boste mogoče kolega bolj eh, pristojna za odgovor. Nisem razumela prvega vprašanja, čisto, tisto, kar ste povedali čisto na začetku. Bruto prihodek. No, v redu, zdaj razumem. Najprej pa glede finančnih instrumentov. Mi finančne instrumente uporabljamo tam, kjer je to primerno, ne pa tam, kjer ni primerno. Nikoli ne bi šli v smeri nadomeščanja, eh, naprimer zagotavljanja povratnih sredstev, kar je primeren instrument z neprimerno uporabo, bodi si posojil ali jamstev ali česa podobnega. Moramo pa priznati, da pri eh, eh, majhnem proračunu oziroma omejenem proračunu morajo biti uh, uporabljene tudi ustrezne omejitve, zato da se omeji učinek na gospodarstvo in da se ustvarjajo delovna mesta in pa rast gospodarstva. Ko gre za uh, finančne instrumente, naj povem naslednje. Pri večletnem finančnem okviru smo uh, del tega uporabili pri CEF-u, to smo razdelili na dva dela. En del smo usmerili v EPSI, ta se je izkazal za bolj eh, dinamičnega kot pa finančni instrumenti v okviru CEF-a. Pri drugem delu pa je šlo za eh, nepovratna sredstva v okviru CEF-a, zato ker se nam je to pač zdelo primerno. Moramo pa vedno biti previdni, da je to, ko izbiramo finančne instrumente. Še naprej treba izboljševati naše kapacitete za upravljanje finančnih sredstev in instrumentov na učinkovit način. In tukaj imamo tudi notranje revizije, pa računsko sodišče in vse to nam zelo pomaga. Ko gre za uh, pridobivanje sredstev nazaj, na izterjave v idealnem uh, svetu bi s preventivo zmanjšali uh, izterjave. So se pa izterjave izkazale za dober instrument za doseganje um, boljše učinkovitosti in boljše skladnosti, še posebej, ko gre za uh, visoko stopno napak ali pa stopno napak, ki se ponavlja. Uh, lahko bi izvedli izterjave in potem eh, ugotovili, ali je prišlo do težav pri absorpciji sredstev, lahko pa tudi izvajamo neto korekcije. Eh, nič nismo zadržani pri uporabi neto korekcij, če je to potrebno. Če bomo več naredili pri izterjavah in če vse, ostano, vse ostalo ostane isto, potem lahko več eh, naredimo in se bolj osredotočimo na naše obveznosti. Zato parlamentu tudi predlagamo, da recikliramo te obveznosti prek nove krizne rezerve. Če bo to sprejeto, zaenkrat še ne vem ali bo ali ne, potem bo učinek eh, izterjav na zmanjševanje plačil v proračun, eh, torej učinek bo zminimaliziran. Zdaj ne primerjam teh dveh zadev, ampak eh, tveganje obstaja, kar se tiče obzorja 2020. Moj občutek je, da je treba priznati to, da upravljanje tveganja na področju inovacij predstavlja nekaj drugega. Malo bolj bi morali biti odprti za spuščanje v neznano, če želimo uh, spodbujati inovacije. Ra pomislite na nekaj absurdnega. No? Enkrat se je zgodilo, da smo dobili zahtevo uh, za podporo nekemu startupu, da lahko dostopa do evropskih sredstev. Uh, želeli pa so, da to podjetje pokaže svojo zgodovino, ampak če je šlo za. Uh, novo podjetje to sploh ni možno in mislim, da bi morali več narediti za inovacije. Koliko smo lahko tolerantni do tveganja, koliko tveganja lahko prenesemo, to je drugo vprašanje in tukaj boste z gospodom Mojdašom gotovo imeli tudi dobro razpravo. Inovacije po svoji naravi eh, so zelo nepredvidljive in Mislim, da če bomo preveč togi, ko gre za strog nadzor na tem področju, lahko izgubimo tudi eh, pri učinkih. Govornica ne govori v mikrofon. Okay. Well, look, mm, no, eh, zdaj se spuščam tukaj na področje, ki ga ne poznam dobro, tako da bomo počakali na komisarja Mojdaša in bo on odgovoril na ta vprašanja. Ja no, odgovori komisije so um, nekaj, um, o čemer vidno uh, razpravljamo. 339, 217 neporavnanih obveznosti in 167 so obveznosti in um, pasiva. Um, to je točka 2.9 v letnem poročilu. In zato moje vprašanje, kakšen načrt imamo za to? To bo Eh, to obstaja. To ne gre za pokojninska plačilja čez 30 let, temveč sprašujem, kakšen je naš načrt. In tudi ne vem, ali sem slišala odgovor na resno vprašanje, ali zaradi številnih sprememb proračuna ne bi razmislili o tem, ali sploh potrebujemo celoletni proračun. Če imate odgovor na to, bi zato lahko koristno uporabili naslednji dve minuti, gospod podpredsednica. No, ravno včeraj smo predstavili projekcije za obdobje do leta 2020. Ogledali smo si tudi projekcije glede neporavnanih obveznosti in uh, zaključke in predstavitev vam lahko tudi pošljemo, če jih še niste prejeli. Profil neporavnanih obveznosti do konca tega obdobja je zelo podoben kot v prejšnjem programskem obdobju. Zdaj nekako normaliziramo eh, to eh, krivuljo na področju neporavnanih obveznosti. Mogoče sama nisem najboljši človek za odgovor na to vprašanje, kaj ti potrebovali bi podrobnosti, mi pa bi eh, lahko vprašali Silvana ali pa koga drugega iz naše službe, da vam zagotovi več informacij, gospa Gresle. Tako da ne boste ostali s tem nepopolnim odgovorom. Gledam svojo ekipo, pa ne vem, če je z nami prava oseba, ki bi vam lahko zagotovila podrobnosti. Hvala. Vedno se veselimo tudi eh, pisnih informacij. To, ta tema nas bo spremljala še dolgo. Sedaj pa dam besedo še pristojnemu članu računskega sodišča, če to želi, pridem bo zaključil razpravo poročevalec, gospod Lazaru, prosim. Hvala, zelo kratek bom. In sicer iz razlogov, ki so že bili razloženi na tem sestanku, naši razlogi o, oziroma naš, eh, naše mnenje o AMPR letos ni predstavljeno v poročilu. Mi pripravljamo zdaj eh, nek dokument, Eh, ki bo na voljo do postopka razrešnice. Kar se tiče revizij, te smo pokrili. Prav tako delo eh, odbora oziroma mandat, eh, ki nam je bil dodeljen, to bomo obravnavali tudi tukaj z vašim odborom. Čisto na koncu pa naj povem še naslednje mnenje, ki ga bomo zagotovili do konca januarja o reviziji finančne uredbe, bo dobra priložnost, da se upoštevajo tudi pripombe, priporočila glede upravljanja eh, in tudi glede AMPR. Komisijo pozivam naj uporabi dober zgled, ki smo ga vzpostavili letos. Namreč, da ne glede na roke, ki se omenjajo v finančni uredbi, bi morali imeti uh, dober, modern, konstruktiven odnos med uh, eh, revidirancem in revizorjem. In imeti bi morali tudi na voljo vse dokumente, ki jih pokriva naša revizija. Hvala. Ja. Hvala še poročevalec. Ja, ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. V preteklem tednu sem sedel tam, kjer sedaj sedi predsedujoča eh, in pa sekretarjat skupaj z eh, našimi afriškimi eh, prijatelji iz AKP. AKP vem, kako zelo slabo je regulirana temperatura na tem delu, zato ne želim podaljševati agonije kot eh, župan, eh, kar sem eh, nekdaj bil, sem si želel, da bi imeli bolj prožen proračun. In takrat me je nadzoroval okrožni parlament. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako bomo nadzorovali zanesljivost letnega proračuna. In tukaj se uh, zastavlja vprašanje upravljanja. Uh, v angleščini je to governance, v eh, nemščini imamo številne prevode, politično upravljanje, uh, politično uh, vodstvo. Uh, Eh, in eh, proračunska odgovornost eh, mora biti ločena od politične odgovornosti. Politična odgovornost v rokah komisarjev, proračunska odgovornost naj bi bila v rokah generalnih direktorjev. Sedaj pa se izvajanje delegira na raven uprave in potem lahko pride do prestopkov in, do prestopkov in do uh, napak. In potem uh, sem bil jaz recimo na uh, ravni uh, občine odgovoren za to, da to tudi nadziram. Ampak o tem bomo uh, zagotovo še razpravljali. In uh, tudi uh, poročilo računskega sodišča bomo uporabili uh, kot uh, podlago. Rad eh, bi se zahvalil podpredsednici Georgijevi za eh, partnersko sodelovanje. Hvala lepa, eh, da nam je bila na voljo tekom celotne seje odbora in to je tudi sicer pripravljena vedno odgovoriti na nadaljne vprašanje. To ne drži za vse njene kolege, zato še enkrat najlepša hvala. Hvala tudi za današnjo razpravo o nekaterih točkah bomo še zmeraj eh, razpravljali. Potem pa so tukaj še priporočila specifična za posamezne države in eh, pa prožnejša zasnova eh, določenih programov. Kot je bilo že rečeno, sedaj v okviru kohezijskih in strukturnih eh, skladov eh, imamo eh, zelo toge instrumente in zaradi tega prihaja do velikega zaostanka. Potrebno bo povezati to, kar je bilo ugotovljeno v okviru priporočil specifičnih za posamezne države in pa možnosti, ki jih ponujejo strukturni skladi. In O tem bi morali eh, razmisliti. Eh, to bi bil eh, nov pristop k strukturni in kohezijski politiki. Poleg tega pa naj spregovorim tudi o neposrednji odgovornosti za proračunska vprašanja. Tukaj gre za temo upravljanja. Mislim, da potrebujemo dobro sodelovanje med računskim sodiščem vami, eh, gospa podpredsednica in pa med parlamentom, tudi na drugih področjih, v sodelovanju z našimi strokovnimi odbori. Prepogosto se zgodi in sem tudi član v drugih odborih, da eh, smo eh, mi neki uh, zlobni inšpekt, inšpektori, ki zgolj iščemo šibke točke in uh, jih potem kritiziramo. Ampak to ni res. Gre za uh, dragocena priporočila, ki jih daje računsko sodišče, o njih potem tukaj razpravljamo. In to uh, je namenjeno uh, temu, da se izboljša naše delo in da Evropska unija lažje doseže svoje cilje in izpolni uh, svoje zaveze. Ena delegacija našega odbora eh, se naj bi posvetila specifični temi, ne bom povedal eh, katera. In potem eh, me je poklical nek komisar in mi dejal, da se ne bi smeli obnašati kot nadzorni talibi ampak da bi se morali osredotočiti na politično dimenzijo. Ja, politične dimenzije se že dobro zavedamo, ampak eh, gre za uh, ogromna sredstva naših davkoplačevalcev in to je potrebno tudi upoštevati. Gospod Kraft je dejal, da naj bi pri finančnih instrumentih, pri skrbniškem eh, skladu uh, vsi deležniki bili uh, vveščeni o tem, uh, kaj se zgodi z sredstvi, torej tudi vsi donatori, ampak kar sem jaz ugotovil, uh, pri večini skrbniških skladov uh, je, da gre tukaj predvsem za proračunska sredstva Evropske unije in želel uh, bi uh, vedeti uh, več uh, o delovanju teh skrbniških skladov uh, pri uh, uporabi uh, sredstev, tako da bomo lahko prepričani tudi uh, učinkovitost eh, teh skladov. Toliko za enkrat in upam, da bomo lahko to razpravo še nadaljevali. Najlepša hvala. Eh, pri nadaljni seji eh, bi radi ponovno razpravljali z vami. Eh, o celotnem postopku razrešnice. Najlepša hvala, zatem je seja zaključena in zahvaljujem se tolmačem eh, za to, da so nam dali dodaten čas. Hvala lepa.